Herr ja Kollege und Kollegen, nehmen Sie bitte die Plätze ein. Kolegice in kolege, prosim, da zasedete svoje mesta. Najprej odpiram sejo odbora in ker ni sprememb, ugotavljam, da je sprejet dnevni red druga točka dnevnega reda. Eh, na voljo so vsi jeziki, razen estonščine in malteščine. In za malteščino se posebej opravičujem in tudi hrvaščine danes nimamo na voljo. Imamo potem povratne informacije z informacijami, potovanj delegacij CGD, COP11, Hajderabad 18. 18. sestanek konference strank konvencije Združenih narodov za podnebne spremembe v Dohe. Tudi mi smo poslali tja svojo delegacijo. Na spletni strani odbora za okolje lahko preberete poročila. Potem pa naslednje sporočilo naslednji četrtek med 9. Eh, uro in 10.30 bomo imeli izredni sestanek skupaj s eh, komisarjem za zdravje, gospodom Borgom. Eh, in sicer je tema konsko meso in živila torej posebni sestanek naslednji četrtek 9 do 10.30. Potem smo že prispeli do tretje točke dnevnega reda, k najpomembnejši točki. To je javna predstavitev v zvezi z tobačnimi izdelki. Vesel sem, da imamo tu zelo veliko kompetentnih predavateljev. Tu pa je še gospod Rajli, irski minister za zdravje in tudi naš komisar za zdravje, Tonio Borš. To pomeni seveda, da temu deseju pripisujejo veliko pozornost. To je eden izmed naših najpomembnejših dosjejev in že predhodno je tu bilo zelo veliko razburjenja in parlament je tudi uh, zahteval, da čim prej dobimo ta predlog, zato da bi v tem obdobju še zaključili ta pomembni dosje. Poročevalka v senci Linda McKeven je tudi danes tukaj. Eh, ona tu obravnava ta dosje v imenu parlamenta in prisotni so seveda tudi poročevalci v senci. Najprej torej bi besedo dal irskemu ministru za zdravje. Eh, ne bi zgubljali časa in čim prej bi se lotili razprave. Vse in res vse prosim, da se držimo predvidenega časa, zato da bodo kolegice in kolegi iz odbora zastavljali vprašanja, da bodo tudi dobili odgovore na ta vprašanja in zato ima sedaj gospod minister deset minut za svoj uvod v to temo. Gospod minister, prosim, beseda je vaša. It's your turn. Cahirlach matches good don eh, cura eh, con kind eh, in you in Quinnish show. I'd like to thank Rad bi se zahvalil predsedniku Matijasu Groteju za povabilo na to predstavitev. Eh, lahko govorim v imenu Irske in eh, Evropske unije. Govorili bomo o tobaku in škodi zaradi kajenja. Zelo pomembno je, da si ogledamo, kako velikansko škodo povzroča kajenje in eh, pomembno je, da si ogledamo tudi eh, gospodarsko breme zaradi kajenja. 700 tisoč evropejcev vsako leto umre zaradi eh, vzrokov povezanih s tobakom. Tobak je največje zdravstveno teganje, ki se mu lahko izognemo in povzroča več težav kot alkohol, debelost in podobno. In zdravstvene težave zaradi kajenja povzročajo škodo v višini 25,3 milijarde evrov in 3 eh, milijarde eh, škode je na leto tudi zaradi zgodnje upokojitve in podobno. Eh, to pomeni, da pravzaprav eh, ta problem povzroča zelo veliko bede med našimi ljudmi. Eh, mnogi dolgo trajni kadilci bodo umrli zaradi posledic kajenja. Kaj to sto, pomeni statistično? 100 milijonov smrtnih primerov v 20. stoletju in verjetno bo v 21. stoletju kar ena milijarda uh, uh, smrtnih primerov uh, zaradi posledic kajenja. Torej, kajenje in pogostnost uh, je na Irskem podobna kot v preostalem delu Evrope, se pravi 29 odstotkov Ircev je kadilcev, to je nespremljivo. Uh, kajenje povzroča zasvojenost in ko naša mladina postane odvisna, uh, je upasti. 27 odstotkov kadilcev eh, začne kaditi pred eh, dopolnjenim 18. letom. To pomeni, da moramo posvečati tudi veliko pozornost naših eh, mladih. In na Irskem je kar 38 odstotkov začenjalo kaditi pred dopolnjenim 18. letom. Mi se moramo vprašati, zakaj ljudje komisijo, kaj lahko naredimo za to, da jih odvrnemo od kajenja. Od trenutka, ko sem postal minister za zdravje, sem eh, se odločil, da se bom lotil tega problema in direktiva o tobočnih izdelkih je moja ključna eh, prednostna naloga. Posamezni ukrep ne more zmanjšati števila kadilcev in števila novih kadilcev med mladimi. Potrebujemo torej odvračilne eh, ukrepe, ustrezno zakonodajo in potrebujemo seveda tudi ustrezne informacijske kampanje v medijih o škodljivih učinkih kajenja. Na vsak način želimo pokazati s temi uči, ukrepi, da kajenje ni nekaj normalnega in upamo, da bomo pač eh, eh tako bodoče rodove prepričali naj ne kadijo. Eh, tobačna direktiva je ključno orodje za preprečevanje kajenja med mladimi. In komisar Bork je tudi že povedal, da s tem predlogom želimo zagotoviti, da bi bili eh, tobačni izdelki in kajenje manj privlačni in da zlasti mladi ne bi začenjali kaditi. Eh, tu želimo doseči pravzaprav. Uh, strožja pravila za tobačne izdolke, želimo pravzaprav preprečiti naprimer dodajanje arom in podobno, eh, stvari, zaradi katerih je eh, kajenje privlačno. Poleg tega je treba tudi upoštevati davčne eh, vidike, potem v predlogu obravnavajo seveda tudi nezakonito trgovino, embalaže, sisteme sledljivosti in potem tudi varnostne eh, značilnosti. Torej, mi želimo pravzaprav poiskati konsens eh, med državami članicami za to, da se pravzaprav lahko eh, začnejo pogajanja s parlamentom, kar se da hitro. Kot sem tudi že prej povedal, osebno se želim eh, lotiti tega problema kajenja in mi potrebujemo družbo brez tobaka. In eh, tu je potreben pravzaprav napredek. In imamo zelo pomembne pobude. Naprimer, eh, leta 2004 smo imeli ustrezno eh, pobudo o prepovedi kajenja v eh, prostorih, eh, potem pa smo imeli ustrezno zakonodajo v letu 2009 za preprečevanje reklamiranja in podobno. Eh, potem pa eh, imamo tudi ustrezne prepovedi za eh, avtomate v določenih prostorih in podobno. Poleg tega pa se tudi tobačni izdelki ne prodajajo mlajšim od 18 let. Torej, mi želimo preprečiti, da bi mladi začenjali eh, s to razvado in eh, poleg tega imamo seveda tudi opozorila na zavojčkih cigaret. Vsi ti ukrepi bodo imeli pravzaprav učinkovit eh, učinek eh, na eh, naše ljudi. Mi želimo pravzaprav zmanjšati število mladostnikov, ki kadijo med 10. in 18. letom. Žal naših ciljev za obdobje 2000 do 2010 še nismo posem dosegli. Marsikaj se seveda tudi spreminja na ravni Evropske unije. Tobačna politika in zakonodajni okvir se morata razvijati v kontekstu Evropske unije. Irska razmišlja tudi o dodatnih ukrepih, naprimer prepoved eh, kajenja v avtomobilih, kjer so prisotni otroci in potem pa prepoved v parkih, na igriščih, športnih igriščih. Eh, zdravstvenih ustanovah. Eh, mi želimo pravzaprav eh, pokazati, da kajenje ni nekaj normalnega. In mi bomo seveda tudi pregledovali napredke vseh držav članic eh, na področju okolja brez dima. To nameravamo pač zbrati naslednji mesec in to tudi predstaviti in upam, da bodo mnogi med vami prišli na to predstavitev. Eh, zahvaljujem se seveda tudi Lindi McKeven in tudi eh, poročevalcem v senci vnaprej. Tu potrebujemo pač dogovor o tej pomembni direktivi. Hvala lepa tudi eh, zavezanosti komisarja Borga, da to direktivo sprejmemo kar se da hitro. In res jo moramo sprejeti kar se da hitro, eh, kaj ti. Eh, vsako leto bo umrlo dodatnih 700 tisoč eh, državljanov Evropske unije. Pred nami je zelo veliko novih izzivov in sedanji predlog upam, da bo pomagal v boju eh, zoper eh, tobačno industrijo v Evropi. Eh, spoštovane poslanke in poslanci, tu gre za reševanje življenj, tu gre za zaščito naših državljanov in tu gre za zaščito naših otrok pred to ubijavsko razvado. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Eh, sedaj prehajamo eh, komisarju za zdravje. Torej, gospod Borš ima besedo za deset minut. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Rajli, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala za to priložnost, da razpravljamo uh, tu v tej predstavitvi o tej revidirani direktivi o tobačnih izdelkih. Od leta 2009 eh, Evropski parlament zahteva, da komisija eh, okrepi zakonodajo o tobaku v korist evropskih državljanov. Tu ne gre za zakonodajo za voljo same zakonodaje, tu gre za to, da storimo pravo stvar. Mi želimo zmanjšati eh, število kadilcev v Evropski uniji in na ta način rešiti življenja. Torej na 100 tisoče ljudi prezgodaj umre samo v Evropski uniji kot posledica bolezni zaradi kajenja. Potem pa imamo še ekonomske slabosti, vendar glavni cilj je torej reševanje življenj in zagotavljanje eh, boljšega, bolj zdravega življenja. Eh, torej, zato je tudi parlament pozval komisijo najhitro okrepa pri tem predlogu. To sem tudi storil, gospod predsednik. Eh, novembra sem obljubil, da bom pač napredil vse do konca januarja in s podporo predsednika Barosa in drugih eh, komisarjev, sem to nalogo opravil že 19. decembra, to je že kar šest tednov pred predvidenim rokom. Eh, eh, sedanja direktiva je stara že 11 let, torej jo je bilo treba prilagoditi vsakodnevni resničnosti in seveda tudi znanstvenim izsledkom. Novi tobačni izdelki so se pojavili na trgu, zgledajo kot šminka, nikakor ne zgledajo kot eh, tobak, zgledajo kot parfumček, kot šminka in podobno. In tudi eh, barve so lepe in podobno. In tobak naj ne bi zgledal kot eh, tobak tem, in naj bi imel še okus, ki ni podoben eh, tobaku, naprimer kot vanilija ali pa sladkarije. Eh, Zakaj pravimo, da mora tobak zgledati kot tobak in imeti okus po tobaku? Zato, ker je gospod Rajli tudi že dejal, da se pravzaprav te stvari proizvaja tako, da bi bile prevlačne za mlade. Nihče ne začne kaditi pri 50 letih. Večina začne pre, pred dopolnjenim 25 letom ali pa še v uh, obdobju mladoletništva. Poleg tega pa imamo še elektronsko cigareto, se pravi nove proizvode in mi smo morali reagirati in vse to vključiti v našo direktivo. Eh, Evropska unija kot celota, posamezne države članice pa so podpisale in ratificirale eh, okvirno konvencijo eh, Svetovne eh, zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom in to pomeni, da imamo tudi pravno obveznost, da spoštujemo dožnost Eh, določbe eh, glede na primer eh, aromatiziranja, označevanja, boja proti nezakoniti trgovini in podobno. To pomeni, da moramo spoštovati naše mednarodne obveznosti. Predlog komisije se močno osredotoča na mlade ljudi in eh, zakonodajalci morajo zaščititi mlade ljudi pred začetkom kajenja če želimo zmanjšati število kadilcev v Evropski uniji za 2 eh, odstotka v naslednjih petih eh, letih, to je 1,5 milijona kadilcev manj, moramo storiti dve stvari in sicer preprečiti mlade naj ne začnejo kaditi in preprečiti tiste, ki že kadijo, da to razvado opustijo. Eh, mladi začenjajo kaditi, ker pač mislijo, da je to kul, cool, da je to moderno in mislijo tudi, da lahko nekajo kadarkoli in mnogi med nami in tudi tu za to mizo eh, je nekaj nekdanjih kadilcev, eh, mi vemo, o čem govorimo. Eh, potem pa nadaljujejo s kajenjem, ker so odvisni in ker so pač pozabili, da tobak povzroča zasvojenost in ne uspe jim nehati. 20, 30, 40 let kajenja in potem pa pride rak, srčni napadi in mnoge zdravstvene težave. To je torej resnično za 700 tisoč ljudi, ki preuranjeno umrejo vsako leto zaradi eh, bolezni povezanih s kajenjem. To pomeni, da vsako leto izgine prebivalstvo, naprimer Frankfurta in podobno. In potem pa imamo uh, uh, tobačne proizvode. Uh, In če si ogledamo naprimer ta uh, roza uh, zavojček in uh, slončke eh, in ugotovimo, da imamo tu aromo po sadju, pinakolada naprimer. Uh, eh, ali bi menili, da če to vidite, da kupujete škodljiv uh, proizvod, ki povzroča odvisnost? To je torej problem. Tobak naj bi imel okus po tobaku in naj bi bil videti kot tobak. Se pravi, ne smemo tu imeti neko lepo uh, embalažo, ne smemo imeti nekih lažnih okusov, se pravi, nič zavajanja in to zahteva komisija. Eh, torej, tobačne izdelke naj bi imeli tudi ustrezne informacije o učinku na zdravje, zato da bi lahko pravzaprav ljudje delali eh, svojo izbiro na podlagi informacij. Potem pa imamo seveda eh, šokantne slike. Eh, 13 držav članic jih že eh, tu prikazuje, danes je to po prosti izbiri, ko pa naš predlog eh, eh, postane veljaven, bo to postalo obvezno. 27 odstotkov embalaže oziroma 27 odstotkov površine mora predstavljati opozorila, slike in podobno mi zahtevamo tudi eh, odpravo promocijskih elementov in tudi ne smemo imeti privlačnih embalaž, ki spominjajo na šminko. Želim, da ljudi o pogledu na tobačne izdelke takoj jasno vedo, da bo ta izdelek škodoval njihovemu zdravju in zato mora vsaka oseba sama odločiti, ali naj pač eh, uživa eh, ta izdelek ali ne. Mi ne prepovedujemo kajenja, vendar eh, želimo samo, da bi kadilci vedeli, kaj počnejo. Eh, samo 30 odstotkov eh, zavojčka bo na voljo za blagovno znamko in podobno. Potem pa imamo seveda tudi možnost enotnih embalaž. Tu seveda ne gre za prazne embalaže, na teh embalažah bo zelo veliko opozoril in tudi šokantnih slik. Potem pa sestavine. Eh, torej, eh, tobačni izdelki imajo dosti krat močne arome kot vanilija, mentol, to bi moralo biti prepovedano. Take sestavine in dodatke je treba previ, prepovedati. Eh, Kaj ti take arome so seveda zelo privlačne za mlade in zaradi tega začenjajo kaditi. Potem pa imamo seveda tudi dodatke kot kofein, Eh, vitamini, to mora biti tudi prepovedan. In predlog eh, tudi ne uh, ureja, naprimer, uh, uh, do sedaj sladkorja, ki je potreben, s tem pravzaprav ne uh, povzročamo diskriminacije med posameznimi različnimi uh, vrstami uh, tobačnih izdolkov. Eh, mnogi dodatki pač ne bodo več eh, dovoljeni na trgu. Mi preizkujemo še naprej škodljivost in stropenost teh dodatkov in učinke v okviri svetovne zdravstvene organizacije. Torej, mi predlagamo tudi eh, ohranjanje prepovedi snusa. Ko je Švedska postala članica Evropske unije, je bil snus Eh, dovoljen na švedskem še naprej pod pogojem, da snusa ne bodo tržili v drugih evropskih državah. Se pravi, to, na to smo pristali pod pogojem, da tega ne bodo tržili v drugih državah. Eh, prepoved na snus eh, je veljala že več kot 30 let. Leta 2001 so to potrdili eh, svet in parlament in v letu 2004 je to potrdilo Evropsko sodišče. Snus povzroča odvisnost, ima škodljive zdravstvene učinke in se če dalje več prodaja na švedskem v zavojčkih in aromah namenjenih mladim. In tu imamo zelo velik eh, potencial eh, rasti, tudi zaradi eh, naprimer takih lepih privlačnih embalaž. Deloma se imenujejo Radical Red, ne vem, ali ima to kakšno politično konotacijo. To naj bi bilo samo poimenovanje, ki naj bi privlačilo mnoge ljudi. V Kanadi se je število kadilcev zmanjšalo na 19 odstotkov, v Kaliforniji 12 odstotkov, ehm, v ZDA na 20 odstotkov zaradi prepovedi uporabe snusa. Naš predlog tudi predvedeva, da eh, proizvodi nad določeno mejno vrednostjo nikotina eh, potrebujejo tržno dovoljenje v skladu farmacijsko zakonodajo. Eh, pod tem pragom, nikotinskim pragom, Eh, pa je dovolj eh, vnaprejšnja priglasitev. <clears throat> Potem pa imamo tudi eh, nadomestno nikotinsko terapijo, tu zato predvidevamo bolj stroga pravila in v predlogu imamo seveda tudi eh, predloge proti nezakonitim eh, proizvodom, s tem sledenja in podobno. In za konec, mi ne posegamo v izbiro ljudi. Ravno nasprotno, mi mislimo zaščititi mlade, ranljive ljudi in to je tudi v skladu z zakonodajno podlago predloga. In zato tudi predlagam, da hitro sprejmemo eh, to zakonodajo v tekočem mandatu tega parlamenta. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, in sedaj bi pa tudi jaz začel z razpravo. Najprej bodo pač eh, besedo dobili koordinatorji, poročevalci in najprej. Naj povem, eh, vsak dobi maksimalno dve minuti, kajti sicer drugi ne bodo prišli do besede. Vem, da je to nepravično, zato me boste mnogi kritizirali, vendar drugače ne gre. Dve minuti, Linda McEwan. Lepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi eh, ministru in pa komisarju, da sta prišla k nam. Danes želim predvsem prisluhniti kolegom in pa vsem strokovnjakom, ki bodo spregovorili na današnjem posvetu. Veseli me, da imamo to direktivo pred seboj. Vsi smo si prizadevali za to, da bi jo pravočasno obravnavali tudi v tem parlamentu. Tako komisar kot tudi minister sta povedala, da je zelo pomembno, da poskrbimo za napredek na tem področju čim prej. Nihče, eh, tudi najbolj zagreti kadilci, ne želijo Eh, še več eh, kadilcev med mladimi. Tudi najbolj zagreti kadilci ne želijo, da bi njihovi otroci kadili. In to je tudi naš cilj, da poskrbimo, da bo kajanja med mladimi manj. Ukrepi v direktivi so po mojem mnenju dobri in zagovarjala jih bom eh, z vidika javnega zdravja. Veliko je zadev, o katerih bomo morali razpravljati. Veliko je kontroverznih vprašanj, različnih trendov v različnih državah članicah. In vem, da bomo razpravljali o embalažah, o okusih, eh, tobačnih izdelkov in tako naprej. V različnih državah imamo na mizi različne predloge. Zelo se veselim te razprave in vse. Poslanci bi rada spomnila na to, da imamo eh, konvencijo o tobačnih izdelkih in eh, da mi kot parlament sodelujemo eh, v tej konvenciji in strinjam se, da naj bi v okviru te konvencije organizirali javne posvete za predstavniki industrije. Tudi vi. Gospod minister, eh, se boste sestali z predstavniki industrije in eh, upam, da boste poskrbeli za to, da bo vaše delovanje pregledno. Kot sem rekla, predvsem bi rada prisluhnila kolegom in naj še enkrat povdarim, da se mi to zdi zelo pomemben ukrep za zagotavljanje javnega zdravja. Najlepša hvala. Karl Heinz Florenc. Tudi sam bom skušal biti kratek. Gospod komisar, in gospod predsedujoči sveta. Že dolga leta se zanimam za kemikalije, ki so primešane tobaku. Teh naj bi bilo zelo veliko in uh, zanima me, zakaj komisija ni enostavno prepovedala kemikalij, za katere vemo, da so um, zelo stropene. Hvala lepa, naslednja je Frederik Kris. Oui, euh, merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Pridružujem se gospe McKevin in se ji zahvaljujem za njen angažma in za njeno sodelovanje. V tem dihu, duhu bomo še naprej delali s kolegi, poročevalci in kolegi. Hvala tudi za to, kar sta povedala minister in gospod komisar. Vem, kako je minister Rajli angažiran. Zelo veliko smo delali že pred desetimi leti z njegovim predhodnikom, tako da poznam angažma in pripravljenost Irske. V najboljših eh, primerih eh, ste se dotaknili tudi vprašanja subsidijarnosti. Eh, Včasih so to zelo težavna vprašanja in gospod komisar Borg dosti krat pove, ne vem, če je to danes povedal, da če bi eh, tobak uvedli na trg danes, da bi ga verjetno prepovedali. In to pomeni, da bi bilo treba prepovedati izdelke, ki povečujejo škodljivost in strupenost. Eh, torej, mislim, da bi morali biti eh, radi radikalni. Morda ne bom tako radikalna, kot so nekateri vaši predlogi, vendar eh, v Evropi eh, želimo pravzaprav prepovedati še najmanjši gram eh, konskega mesa, hkrati pa se tu sprašujemo, ali lahko še naprej ubijamo. Torej, mi smo polni pričakovanj glede teh ukrepov, ki so tu predlagani ne bi sedaj govorila o tehničnih detajlih, e, imam pa vprašanje gospodu Rajliju e, o strategiji. Gospod minister, ali ste že čutili odpor držav članic zaradi predlogov e, komisije, naprimer Poljska, Eh, Evropski parlament v trialogu je nekaj drugega. Mene zanima, ali pravzaprav lahko že nekako ocenite situacijo na splošno. Eh, saj bom zaključila, gospod eh, predsednik, slišali smo številke, ki so grozljive in mi imamo našo zakonodajo že deset let. To pomeni, da moramo storiti, kar je v naših močeh. Potrebne so kampanje eh, v Kanadi, Novi Zelandiji in podobno je bilo zelo veliko kampanj prav za mlade eh, in ranljive osebe. Hvala lepa. Naslednja na vrsti Karl Sliter, poročevalec v Senci v imenu Zelenih. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Dobro ste napredovali eh, pri vašem predlogu, če tudi bi mi želeli, da bi bila obvezujoča pusta embalaža. Gre eh, za tobačne izdelke, ki ubijajo milijone ljudi povsod po svetu. Kljub temu je vaš predlog dober tudi, kar zadeva dodatke, kar zadeva okuse. Ne vem, zakaj bi morali sploh eh, doga, dodajati kakršnekoli arome eh, tobačnim izdelkom. Zato je dobro, da se pogovarjamo o tem, kako to eh, dodajanje vsaj zmanjšati. Sam prihajam iz eh, Švedske, sem pa eden izmed redkih eh, švedov, ki ne eh, želi izvažati uh, snusa in pa elektronskih cigaret v tujino. Nikotin je zelo močna uh, droga, od katere si zelo hitro, uh, zelo močno odvisen in zaradi tega je potrebno uporabo nikotina omejiti na najstrožji možni način. Kar zadeva embalažo, me veseli, da želite prepovedati majhne embalaže, tanke, cigarete in tako naprej. Zadnja uh, točka, ki jo želim izpostaviti, pa je še oglaševanje, tršenje. Eh, če bomo uspeli vse eh, to omejiti, potem bomo lahko zmanjšali kajenje in eh, mogoče bomo, če bomo poskrbeli za ustrezne napise na embalažah, eh, poskrbeli tudi za to, da bodo nekateri prenehali kaditi. Kajanje je slabo za vas, za vaše sosede, eh, za dojenčke in tudi za gospodarstvo. Vsak kadilec šteje. Oziroma vsak kadilec manj šteje. Sedaj pa je na vrsti gospa Rospa. Hvala lepa, govorila bom dansko. Vsi ste se izrazili politično korektno, tudi eh, kolega Karl Schlichter. Pri 18 letih lahko voziš avto, se poročiš in odločiš o tem, kdo bo vodil tvojo deželo. Ne moreš pa samo odločiti, ali boš kadil ali ne. Ne vem. ali si Irska lahko privošči to izgubo, eh, gre za velik eh, del prihodka iz eh, trošarin. Po eni strani je seveda potrebno vse zaščititi pred kajenjem, po drugi strani pa države članice enostavno potrebujejo denar, ki ga zberejo na ta način. No, seveda se strinjam z tem, da je potrebno kaj storiti, zato da bi uh, zmanjšali kajenje. In uh, seveda je embalaža prva stvar, na katero se lahko osredotočimo. Po drugi strani pa mislim, da gre tudi za ozaveščanje ljudi. Ne moremo prepovedovati ampak moramo državljane ozaveščati, kajti enostavno smešno bi bilo, če odrasli ne bi smeli sami odločati o tem, ali lahko kupijo cigarete, eh, snus, eh, pač nikotin v takšni ali drugačni obliki. Vsekakor je naloga Evropske unije, oziroma ali je res naloga Evropske unije, da prepovemo kajenje, kaj bo pa naslednje na vrsti alkohol?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 Običajno, da je na dokumentu komisije samo znak za prepoved kajenja. Ne vem, če to predstavlja ravno vse interese in to je na vse zadnje vendarle uradni dokument komisije. Mislim, da moramo poskrbeti eh, tudi za spoštovanje državljanskih pravic in svoboščin vseh, tudi tistih, ki so morda danes sem povabljeni in se z nami ne strinjajo. Sam nisem nikoli kadil ampak menim, da če nekdo želi kaditi, pač lahko kodi, kadi. Zato se strinjam za kolegico pred menoj. Kajti mislim, da če bomo imeli preveč prepovedi in če bomo izpostavili veliko skupino evropejcev, potem bomo zgor uspodbudili nezakonito trgovino z e, cigareti. In potem se vprašajmo, kdo bo potem nadzoroval kaj vse se bo skrivalo v teh eh, cigaretih, ki bodo 99 odstotno prihajale iz eh, Kitajske. Kdo bo nadziral eh, proizvodnjo tega tobaka? Že danes 60 odstotkov cigaret v Evropi prihaja iz nezakonitega trgovanja lahko poskrbimo za kampanje za ozaveščanje mladih in tako naprej. S tem se strinjam. Še enkrat ponavljam, nikoli nisem kadil, ampak da bi omejevali eh, človekovo svobodo, to se mi ne zdi pravilno. Sicer moramo to storiti z alkoholom, z eh, drogami, eh, čeprav so številni kolegi za to, da. Eh, bi eh, bile droge eh, na voljo na zakonit način. Torej ne moremo zgolj prepovedovati. Najlepša hvala. Gospod Derloti. Na trgu ni nobenega drugega izdelka, ki bi bil zakonit in ki bi ubijal. To bi rada izpostavila in veseli me, da je gospod Riley dejal, da je ta direktiva vaša, njegova prednostna naloga. Zanima me, kakšne pobude imate v načrtu do konca vašega predsedovanja. Kot poročevalka v senci bom z zanimanjem sledila vsem tem pobudam. Kot poročevalka v senci bi se rada pridružila tudi poročevalki, ki je dejala, da smo vključeni v okvirno eh, konvencijo in da je ta izjemno pomembna. Direktiva o tobačnih izdelkih mora biti dopolnjena za vidika javnega zdravja. Strinjam se z komentarji kolegov, ki so se osredotočali eh, na pusto embalažo, ki bi morala biti obvezujoča. Komisar skrbi pa me, da bo prišlo do zaustavitve eh, napredka pri tej direktivi v času tega mandata. Pozivam vas, da se to ne bi zgodilo, pozivam vas, da tega ne dopustite. Seveda pa lahko pričakujemo določene ovire in zato bi vas rada prosila za nekaj komentarjev v zvezi s tem ali menite, da bo prišlo do predstavitve do leta 2014? Še enkrat bi rada jasno povdarila, da si tega ne želim in da bom storila vse, kar je v moji moči, da bi to preprečila. Najlepša hvala. Zdaj pa je toliko kolegov prosilo za besedo, da bom prebral vsa imena. Kumutsakos, Petalize, Hosvas Kostet, Skota.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 Najprej dobi besedo gospod Komucakos. Kje pa je? Aha. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, gospod minister, za uh, ta zelo zanimiv uvod v razpravo. Gre za zelo zanimivo temo. Mislim, da moramo poskrbeti za uravnoteženost. Po eni strani želimo poskrbeti za boljše delovanje notranjega trga, po drugi strani želimo, želimo zaščititi javno zdravje. Uh, To je namreč eh, ena izmed naših glavnih nalog. Hkrati pa moramo poskrbeti seveda tudi za konkurenčnost in za ohranitev notranjega trga. Tudi to je eno izmed načel Evropske unije. Ne smemo biti torej preveč fanatični. Le na ta način bomo namreč lahko poskrbeli za ustrezno uh, zakonsko besedilo. Naletel sem že kar na nekaj problemov rad pa bi izpostavil predvsem en vidik in sicer eh, tanke cigarete z eh, manj kot eh, 7 oziroma 5 mm premera. Nisem še videl majhnih otrok, ki bi kadili te tanke cigarete. Z tem, da bi nekdo. Eno minuto tem, da bi nekdo začel kaditi, to pač nima nobenega opravka, gospa Grostet. Excusez-moi, mais l'interprète n'avait pas donné mon nom, donc je n'avais pas entendu. Alors, je ne sais pas si je suis imena. Non, non, hitro. Deux vprašanji. Glede elektronske cigarete. To je uh, neke vrste uvod v pravo kajenje in to prodajajo velika podjetja. Tu ste dali nek prak nikotina, ki ga lahko vsebujejo, vendar ta prak je veliko večji, zato me zanima stališče govornikov glede tega. Drugo vprašanje glede arom. Arome se dodaja zato, da bi mladi kadili. Zdi se, da mentol ni aroma, ki bi bila zanimiva za mlade. Ali imamo kakšne znanstvene podatke glede tega? ali bi morda lahko vendarle ohranili cigarete z mentolovim okusom, saj niso zelo plašne za otroke. Ja. Peter Lice za minuto, hvala lepa. Gospod komisar, gospod ministr, hvala lepa za uvod. Oba uh, sta se zauzela za javno zdravje in zato se vama zahvaljujem spoštujem ključne elemente predloga komisije, vendar pa mislim, da potrebujemo tudi dovolj časa za razpravo o vsem skupaj. Dve vprašanje. Ali bi bili priprav, pripravljeni dopolniti vaš predlog z tem, da opozorimo predvsem na nevarnost pasivnega kajanja in sicer predvsem eh, pri otrokih? Vsi vemo, da je pasivno kajanje škodljivo, vendar pa se morda vsi še ne zavedamo, kako zelo škodljivo je pasivno kajanje za otroke. To je sedaj predvideno v okviru postopka komitologije. Zanima pa me, če bi bili pripravljeni vključiti še posebno opozorilo. In drugo vprašanje, eh, to je izpostavila že gospa Grostet, eh, elektronske cigarete. Številni državljani pravijo, da uporabljajo e-cigareto zato, da bi se izognili uporabi eh, navadnih cigaret. Ali gre tukaj res za zmanjšanje eh, nevarnosti? Hvala lepa. Gotr za eno minuto. Gospod eh, komisar, spoštovani kolegi, strinjam se z eh, predlogom komisije in sicer mislim, da je pomembno, da moramo ozavestiti državljane in eh, jasno izpostaviti, kako zelo nevarno je kajenje. Vendar pa na ravni Evropske unije pogosto govorimo o pomenu majhnih in srednje velikih podjetij. Potrebno se je boriti proti nezakoniti trgovini in eh, ne smemo pozabiti tudi na eh, delovna mesta. Z tem predlogom eh, pa se lahko zgodi, da bo prišlo do hudih posledic ne zgolj za proizvajalce tobaka v Evropski uniji. Lahko bi prišlo tudi do izgube delovnih mest in pa do okrepitve nezakonite trgovine. Mislim, da e, to ni prednostna naloga Evropske unije. Najlepša hvala, gospa McGuinness. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarju in pa uh, predsedujočemu sveta. Mislim, če bi iz razlogov, ki so jih navedli gospod Rosi in nekateri drugi kolegi, sprejeli odločitev, da ne bomo skušali zaščititi naših otrok pred nevarnostjo tobačnih izdelkov, zgolj zaradi tega, ker bo prišlo do izgube delovnih mest in tako naprej. Vemo, da eh, cigarete eh, ubijajo in tisti, ki imamo otroke, ne želimo, da bi naši otroci kadili in zato je naša naloga, da poskrbimo za ustrezno zakonodajo. Vemo, da obstaja seveda tudi nezakonita trgovina z cigaretami, ampak eh, to še ne pomeni, da eh, ne smemo ničesar storiti. Potrebujemo usklajeno delovanje na obeh frontah. nekateri eh, se zauzemajo za to, da bi lahko še naprej kadili in kolegica je upozorila, da moramo paziti predvsem, ko gre za lobiste, eh, ki delujejo v tej smeri. In to njeno upozorilo bi rada še bolj izpostavila. Hvala lepa, naslednji govorec. Eh, podpiram politiko boja proti kajenju. Kaj mislim, da ta odraža tudi spremembe v družbi in spremembe v odnosu do kajenja. Moje vprašanje pa je izjemno konkretno. Ali verjamete, da lahko Evropska komisija po eni strani predlaga zelo zavezojoče zelo zavezojoče ukrepe za boj proti kojenju, po drugi strani eh, pa nadaljuje za subvencijami za proizvodno tobaka. Mislim, da gre tukaj za dve zelo nasprotojoči si odločitvi. Ali lahko o tem kaj več poveste? Glenis, najlepša hvala, pozdravljam ta predlog, vendar pa mislim, da ta predlog ne gre dovolj daleč. Eh, podpiram standardizacijo embalaže. In uh, mislim, da je potrebno omejiti tudi uh, trženje in oglaševanje. Pozdravljam uh, tudi predlog, da naj bi prepovedali arome kot uh, recimo aromo vanilije. Če tobak uh, nima dobrega okusa, pač nima dobrega okusa in to bi moralo biti to. In naj se pridružim vprašanju kolega. Po eni strani je komisija sprejela odločitev, da naj bi nadaljevali z subvencijami za proizvajalce tobaka. Po drugi strani pa sprejemamo ta predlog v zvezi z javnim zdravjem. Poleg tega pa eh, tobak tudi eh, onesnažuje okolje in to se dogaja tudi v tej stavbi in mislim, da nam je to lahko samo usramata. Andreja Sanoni. Andres Anoni. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod eh, ministr, hvala lepa, gospod komisar. Po mojem mnenju je predlog komisije zelo zanimiv in eh, gre v pravo eh, smer. 700 tisoč ljudi na leto izgubi življenje zaradi kajenja in to je zelo visoka številka. Rešiti moramo naše otroke, vendar pa mislim, da moramo rešiti tudi vse državljane Evropske unije. Tiste, ki kadijo, predvsem pa tiste, ki so žrtve pasivnega kajanja. Mislim, da potrebujemo obsežne kampanje, mislim, da potrebujemo ozaveščanje preko spleta, v šolah in na televiziji. Potrebno je posredovati koristne informacije, tako da bodo državljani lahko sami sprejeli dobre odločitve. Gre za zelo pomembno kampanjo ozaveščanja eh, in pri tem se moramo osredotočiti predvsem na pasivno kajenje. Na ta način eh, bi šli nekoliko dlje, kot eh, predlaga vaša direktiva. Gospa Vestlund, najlepša hvala. Moje vprašanje je zelo preprosto. Zakaj Evropska komisija ne spoštuje švedske izjeme? Če prepovedujete dodajanje primesi snusu, potem eh, prepovedujete snus na splošno. In na ta način uh, ste pravzaprav to, poteptali to švedsko izjemo. Govorite tudi o tem, da bi z snusom uh, naj uh, pritegnili nove kadilce, vendar pa mislim, da to ni res podatki, uh, kažejo nekoliko drugačno sliko. Naslednji govorec, hvala lepo. Nadaljeval bom s tem, kjer je moja predhodnica končala. Snus eh, je najbolj nevaren, najmanj nevaren med vsemi tobačnimi izdelki. Tisočkrat manj je nevaren od dejanskega kajenja. Pomislite, kaj bi se zgodilo, če bi prepovedali francosko rdeče vino, dovolili pa vodko še prav posebej, ker lahko tukaj v Bruslu kupim maroški tobak, ki se proizvaja tukaj v Belgiji in je nevarno podoben švedskemu tobaku. In tega ne bomo prepovedali. Lahko seveda predlagate zakonodajo, ampak potem za vse brezdimne eh, tobačne izdelke, ampak tega se, eh, za to se niste odločili. Eh, Oglejte si primer Švedske in Norveške, zgledujete se po ZDA in po Avstraliji, ampak če si ogledate Švedsko in Norveško, lahko vidite, da statistike kažejo, da eh, smo dosegli najboljše rezultate pri omejevanju škodljivosti kajanja in nismo prepovedali snusa. Holstein. Najlepša hvala. Res je, da moramo poskrbeti za zaščito javnega zdravja evropejcev. Mlade moramo zaščititi pred kajenjem. Ampak kaj naj rečemo tistim mladim, ki že sedaj ugotavljajo, da posegamo v njihovo zasebno življenje? Če bomo prepovedali mentol in mentol v cigaretih, potem bomo k malu prepovedovali tudi alkohol in pa druge snovi, ki niso tako zelo škodljive. Mogoče bi se morali bolj osredotočiti na izobraževanje. Hvala lepa. Ja, mislim, da moramo poskrbiti za ozaveščanje, potem pa moramo prepustiti mladim, da se sami odločajo. Vse, kar je prepovedano, je še toliko bolj zanimivo če nekaj eh, prepoveš, eh, potem je tisto še veliko bolj privlačno. Kako pa bomo preprečali udar neevropskih izdelkov eh, na naš trg, če vse cigarete izgledajo enake? enako. Tukaj gre za milijone delovnih mest eh, in eh, tobak je na vse zadnje eh, zakonit proizvod. Gospod Franko. Hvala, gospod predsednik, gospod ministr, gospod komisar. Nekaj besed. Že več kolegov se je zelo radikalno izrazilo glede tega, drugi so bolj zmerni. No, tudi sam bol, bom bolj zmeren. Ne smemo pretiravati. Jasno je, da danes se na tobak kaže s prstom, ne pa toliko recimo na alkohol, kaj drugega. Kar zadeva tobak, mislim, da je prav, da se borimo proti eh, uporabi tobaka pri mladih, vendar pri drugih pa po, pustimo jim svojo svobodo, naj počnejo, kar želijo. To je tako, kot če bi Eh, zahtevali prepoved eh, eh, tobaka, potem pa bi pravzaprav zahtevali kaj še kaj drugega in tako naprej. Skratka, mislim, da nimamo dovolj znanstvenih dokazov za odločene stvari, recimo to, kar je že menjala kolegica glede cigaret z mentolom. Skratka, mislim, da moramo biti bolj zmerni. Hvala lepa, gospa Juza. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda je tobak škodljiv za zdravje, je pa dober za državno blagajno in seveda gre tukaj za znatne vsote. Vsote. Člen 14 direktive ni v skladu z protokolom o boju proti nezakoniti trgovini z tobakom iz leta 2012. Države članice so ta člen podprle za izjemo Cipra in ta člen omogoča, da bi se uspešno spopadli z tem problemom. Mislim, da potrebujemo enoten kodeks za te izdelke, hkrati pa potrebujemo tudi ustrezne informacije, tako da bomo lahko natančno nadzorovali, kje krožijo tobačni izdelki, kako je vse skupaj zakonsko urejeno. Kajti pa moramo poskrbeti za ustrezen nadzor. Rebeka Harms, gospod predsednik, gospod minister, gospod komisar, moja poslanska skupina podpira predloge, ki so pred nami. Vaše analize o škodljivosti tobaka ne bomo postavljali pod vprašaj, vendar pa bi predlagala, da se po tej razpravi soočite tudi z vprašanji interesov na tem eh, področju. Vemo, da obstaja zelo močan lobby, ki deluje proti eh, tem predlogom in eh, ta močan lobby je povezan z zelo visokimi maržami, z velo, zelo visokim dobičkom. gre za zelo visoke marže, ki izhajajo eh, iz proizvodnje in potem prodaje eh, končnih eh, tobačnih izdelkov. S tem se bo potrebno nekoliko podrobneje ukvarjati, tako da bomo natančno vedeli, s kom imamo opravka. Potem pa še to, kar je povedal gospod Lize. Če lahko elektronske cigarete odvrnejo ljudi od kajenja, zakaj bi eh, potem eh, morali oteževati njihovo uporabo? Hvala lepa, da ste se osredotočili na eno minuto, sedaj pa bomo prešli k odgovorom na vaša vprašanja. Rad bi izpostavil vprašanje, ki so ga izpostavili že številni kolegi in sicer gre za elektronske cigarete. E, dobili smo številna pisma nekdanjih kadilcev, ki pravijo, ja, na ta način smo se e, znebili e, kajenja. Začeli smo s 14 mg in ta vrednost se je potem zmanjšala, sedaj pa predlagate 4 mg, to pa je skoraj, da tako kot bi prevedali, prepovedali elektronsko cigareto. Mm. Nikotin sicer ni zdravilo, se pa obravnava skoraj da kot zdravilo v lekarnah. Zanima me torej vaša argumentacija. Kaj ti ta predlog se zdi precej nerazumljiv in je vodil k, v precejšnje nezadovoljstvo? Najprej irski eh, minister, potem pa komisar. Izvolite. Gospod Rajni. Hvala lepa za vaše prispevke. Vidim, da je to zelo pomembno vprašanje za države, kjer proizvajajo tobak in je to seveda pomemben gospodarski vidik za nje. Bi pa se zahvalil vsem govorcev, gospe McKevin za njeno podporo. In seveda pomeni tudi vprašanje, zakaj ne bi prepovedali vseh toksičnih aditivov. No, sveda je jasno, da je za kompromisno direktivo, ki ne gre dovolj daleč za številne, tudi za me. Vendar je treba se soočati z realnostjo, to je pač pragmatičnost v politiki in moramo se prilagajati, če želimo doseči nek napredek. Torej, eh, nima smisla ustrajati pri svojem, če ne bomo nič dosegli. Pomembno je doseči napredek. 700 tisoč ljudi umre vsako leto, zato moramo hitro napredovati nekdo je vprašal, kaj prečakujemo držav članic. Presenečen sem, kaj je glede tega, kar je rekel polski minister, da 900 tisoč Poljakov letno umre zaradi eh, tobaka. To je ogromno število ljudi. Mislim, da se lahko gospodarstvo spodbuja tudi na drug način zunaj tobačne industrije. Ta pobuda bo seveda zahtevala svoj čas, vendar moramo eh, proučiti, kako bi lahko pomagali tistim gospodarstvom, ki so odvisna od tobačne industrije, kajti ne želimo si situacije, ker gre za izbiro med delovnimi mesti in življenji. To je izbira, ki si ne moremo privoščiti. Življenja so vedno na prvem mestu. Gospod Slater je govoril o embalaži in z njim se lahko strinjam vendar če želimo doseči konsens in mislim, da se moramo držati tega, kar piše v direktivi, to je najhitrejša pot naprej. Potem prepoved vožnje, uh, uh, kajenje v avtomobilih. Gre za to, da se prepove kajenje, ko so otroci v avtu, ko otrok ne more pobegniti pred segretnim dimom, ko je torej popolnoma izpostavljen temu. Torej za to gre, gre za otroke odrasli imajo prosto izbiro. Lahko kadijo, ko želijo. Ne želimo se umešavati v to, kar počnejo v svojem zasebnem prostoru, vendar mislim, da ne smemo dovoliti, da s tem škodijo drugim. Otroci, uh, torej že mladoletni, uh, Eh, začnejo kaditi in kakšne so njihove izbire, postanejo odvisni in kakšne izbire imajo potem nobene. Gospod Ros je govoril o tem, da bi prepovedali ljudem kaditi. Ne, ne gre se za to, da prepovemo ljudem kaditi. Mi se borimo proti kajenju, ne proti kadilcem. In izvajanje je vedno vprašljivo. Ne želimo prepovedati ljudem njihovih pravic. Ne, želimo zagotoviti uh, pravice drugim, zlasti otrokom. Hvala, gospod Anderson, za njeno podporo. Govorili ste o tem, katere druge pobude bi sprejeli, da bi okrepili situacijo in našo pobudo. Imeli bomo deset sestankov na to temo med našim predsedstvom in prihodni teden se bom srečal s številnimi ministri in bom skušal se z njimi pogovoriti o tem in jim skušal spodbuditi da bi tudi njihove vlade podprle to pobudo in da se zavejo, da imamo boljše načine za to, da gospodarstvo napreduje, kot pa to, da prodaja rakotvorne snovi. Potem ste govorili tudi o tankih cigaretah. Pravite, da, da tanke cigarete niso namenjene mladim. Ne, sploh ni res. Tanke cigarete so stvar oglaševanja. To je realnost to je to, kar vam to stori, to je učinek in želimo, da ljudje to vedo, zakaj zares gre. Torej, morate vedeti, kaj počnete sebi in drugim, če jih ne zavarujete. Gospod Lise je govoril o aromah in dodatkih, govorili ste o pasivnem kajenju in z vami se absolutno strinjam. Moramo imeti več opozoril glede kajenja in glede učinkov pasivnega kajenja. Nekdo je govoril o aromatičnih snoveh in naj rečem to, da nimam podatkov glede arom, vendar sem prepričan, da cigaretna podjetja oziroma tobačna industrija že vedo, kaj počnejo. Naj povem, gospod Skotar, vprašanje gospodarskih posledic. To je zelo enostavno vprašanje. To, stane. Torej, od tobačne industrije dobimo 20 milijard evrov, porabimo pa še veliko več zaradi uh, zdravja. In poleg tega je tu še vpliv na uh, zgodnje upokojevanje in tako naprej. Torej, to je jasno. In kdo v naši dvorani si želi svojim otrokom čez 20 let reči, uh, pač nismo mogli nič storiti. Otroci bodo rekli, lahko bi ukrepali, pa niste. Torej, v, uh, vemo, kaj počnemo in. Eh, gre za naše izbere, da si pač eh, sami to izberemo, da bomo umrli zaradi raka čez nekaj časa. Um, Hvala za vašo podporo. In potem še nekaj goljufe in ponarejanja. Direktiva ima določbe za spremljanje uh, in s tem bomo to zmanjšali. Gospod Lenin, smiljmo, strinjam se z vami. Lahko bi šli dlje, vendar kot rečeno moramo narediti to, kar lahko in sprejeti, da gre tu za res velik korak naprej. Sam bi si želel iti dlje, seveda, vendar je treba biti realističen. In prav imate, tobak nima dobrega okusa in vaš, vaše telo vam pač pravi, kajenje ni dobro za vas, ne kadite. Gospod Zanon je govoril, da o tem mora sveti več in tudi gospod Vestland je govoril o tem, da bi morali izključiti snusi iz področja uporabe direktive. In pravite, da je snus manj škodljiv. Kot je dejal komisar, eh, eh, snus je tudi treba obravnavati kot eh, nikotinski izdelek, ne glede na to, da je morda manj škodljiv, še ne pomeni, da ga moramo spodbujati. Nihče vam ne bo priporočal, da torej se odločite za manj škodljivo možnost potem nekdo je dejal, da se tu uh, usiljujemo ljudem način življenja. Ne, ljudje lahko počnejo to, kar želijo. Vsak lahko počne doma, kar želi. Vendar ne smemo uh, dovoliti, da pri tem škodijo drugim. Gospa Klas je tudi govorila o tem, da lahko uh, se, se svobodno odločamo. Kako se lahko otroci uh, svobodno odločajo, potem, ko so zasvojeni že prepozno? Torej, prepričan sem, da ne želi nišče od nas legalizirati recimo kanabisa. Torej, nekateri ste omenjali še druge stvari, da bomo z tega bolj kašljali. No, seveda, kaj je nedobro za kašljanje? Gospod Grote, govorili ste o elektronski cigareti in tudi nekateri drugi. Mislim, da moramo regulirati e-cigarete. To je lahko pomoč za odvajanje od kajenja in najboljši način je to, da vam nekdo pomaga, da imate profesionalno podporo. Hvala vsem. Naj vam povem, da če bi imeli neko novo zdravilo v Evropi, ki bi lahko rešilo 100 tisoče življenj na leto, bi bili vsi za. Sedaj pa imamo tu pobudo, ki bi lahko rešila 700 tisoč življenj na leto, tako da upam, da boste to gledali v tej luči. Torej, če bi danes odkrili nikotin, gotovo ne bi bil uh, legalen. Naj rečem, da, da verjamemo v to, da ljudje lahko spremljajo svoje odločitve, vendar ne smemo jim uh, dovoliti, da škodijo drugim, zlasti ne otrokom, ko to počnejo. In upam, da bo Evropski parlament lahko podprl to pobudo in da bomo lahko sprejeli to pobudo, tako da bomo lahko imeli ponos uh, nad svoje delo in bomo lahko rekli, da smo rešili na sto tisoče uh, eh, ljudi tekom let. Hvala. Vielen Dank, Herr Minister, für Eindruck. Najlepša hvala, gospod minister, za impresivno izjavo, za odgovore na vprašanja in na koncu ste pravzaprav poantirano še enkrat povedali, zakaj gre pri tej zakonodaji. Sedaj pač prosim gospoda komisarja, da odgovori na vprašanja, ki so jih zastavili kolegice in kolegi. Prosim, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Uživo se v, sem v tej živahni razpravi, kjer smo slišali številne različna stališča. Nekateri pravijo, da direktiva ne gre dovolj daleč, nekateri menijo pa, da je šla predaleč. To to pomeni, da smo po Aristotelu dosegli zlato mero in smo na pravi poti. In kot je povedal uh, minister, ali gre pa za to, kaj lahko dosežemo v politiki nekaj. Predlagamo, kar bo doseglo najšešji konsens, ne pa da gremo predaleč in potem ne bomo dosegli konsenza. Bil sem na svetu za konkurenčnost bil sem na svetu oziroma na odboru za kmetijstvo in sem odgovarjal na vprašanje glede direktive. In torej poznam različna stališča glede tobaka, vendar moramo biti zelo previdni glede določenih argumentov. Recimo, če urejamo tobačne izdelke preveč, potem bo to imelo finančne posledice na prihodke držav argumenti, torej spodbujamo kajenje, tako da bomo napolnili državne blagajne. Ali pa, če bomo tobačne izdelke regulirali in dosegli to, da bo manj kadilcev v EU čez pet let, potem bomo nekaj dosegli, ciljamo na milijon petsto tisoč kadilcev manj. Bi to pomenilo, da bomo imeli manj delovnih mest in torej, če bomo spodbujali kajenje, bomo imeli več delovnih mest. No, bodimo zelo previdni glede takšnih argumentov, kajti takšni argumenti so lahko zelo privlačni zlasti v času ekonomske krize. Vprašanje je, ali želimo zmanjšati število kadilcev Evropske unije? Odgovor bi moral biti da. Zato v tem dokumentu parlamenta je znak za prepoved kajenja. Mi kot države članice, mi kot Evropska unija ne smemo spodbujati kajenja. In kajenje mora biti čim bolj neprivlačno. Torej, morda imamo različne stališče glede tega, kako bomo to dosegli, vendar cilj je jasen. Bom v italijanščini odgovoril na nekatera vprašanja, ker sem dobil italijanske vprašanja. Govorili ste o svobodi izbire. Tukaj gre za razpravo, ki je potekala že na številnih področjih. Ali naj bi imeli ali ne obvezujočo uporabo čelade na motorjih ali pa ali naj bi bila obvezujoča uporaba varnostnega pasu v avtomobilih. Že takrat se je pojavilo vprašanje, zakaj bi posegali v eh, človekovo svobodo, zakaj bi posegali v svobodo izbire. Če nekdo pač ne želi nositi čelade, je to njegova lasna odgovornost ampak če si potem ogledamo stroške zdravljenja vseh tistih, ki so potem vključeni v takšno prometno nesrečo, vidimo, da te stroške nosijo vlade držav članic in se pravi posredno davkoplačevalci. Gre torej za ukrepe, ki ne prepovedujejo, ampak urejajo določena področja. ne prepovedujemo kajenja, kot je bilo to storjeno v ZDA, kjer imajo, kjer so spremenili celo ustavo, ki prepoveduje kajenje, uporabo alkohola in tako naprej. Ne, tega mi ne počnemo. Mi dovoljujemo kajenje, vendar pa menimo, da bi moralo biti kajenje manj privlačno manj privlačno. In to mislim, da je povsem legitimna odločitev. In to odločitev je podprlo tudi, oziroma so podprla tudi naša ustavna sodišča. Seveda pa se lahko vsak samostojno odloči, ali bo kadil ali ne. Kakšna bo taktika. Ne bom povedal kaj več glede tega, zato da ne bom torej razkril kaj preveč podobno se gleda v svojih taktik, da pomembno je, da sprejmemo mi, tu mislim svet in parlament, kajti komisija lahko lepo da pobudo, torej pomembno, da sprejmemo to direktivo v tem sklicu parlamenta, ker če ne, bo to pomenilo, da bomo imeli nov parlament, nove poročevalce nove in novo razpravo. In torej vse skupaj se bo zavleklo. In tudi, če sprejmemo to v trenutnem sklicu parlamenta, bodo te škatlice eh, postale takšne še le čez tri in pol leta, šele takrat bo to stopilo v veljavo. Torej, če bomo zavlačevali, potem bo to eh, še naprej trajalo in trajalo. Evropski parlament pa se je zauzemal za čim boljše ukrepe proti tobaku in od tega bila koristi le tobačna industrija. Nekateri pravijo, da ta direktiva ne bo nič spremenila glede porabe tobaka. No, če je to res, zakaj vas potem skrbijo zgube delnih mest? in eh, zgube za državne blagajne. Torej, te argumente slišimo. Zakaj? Kaj ti ta direktiva bo nekaj spremenila? No, vsaj upamo, da bo. In ker bo nekaj naredila, potem moramo poslušati o ekonomskih posledicah zaradi tega, ker bo manj kadilcev v EU. In naj še nekaj dodam, še en argument bi dodal to razpravo. Res je, da če se zmanjša število kadilcev, bo prišlo do ekonomskih posledic, vendar ne bodo negativne, nekatere bodo celo zelo pozitivne in sicer bo pozitivnih posledic več kot negativnih, kaj te države članice bodo prihranile veliko javnega denarja za zdravljenje kadilcev, tisti, ki bodo prenehali Eh, krediti, bodo tisti denar, ki ga ne porabijo za cigarete, porabili za kaj drugega in bodo s tem tudi spodbujali gospodarstvo. No, ne bom vas sedaj obremenjeval statistikami, vendar prihodki iz celotne tobačne industrije 20 milijard evrov je še vedno manj kot to, kar države članice porabijo za zdravljenje bolezni, ki so posledica kajenja in zmanjšanje ekonomske dejavnosti zaradi tega. Slišali smo argument, da če nekaj prepovemo, je potem to bolj privlačno. To je res. Nekatere najbolj privlačne zadeve so tiste, ki so prepovedane, vendar reči, da bo več ponarejanja zaradi direktive, mislim, da je napačno, kajti uvajamo prvič na zavezujoč način varnostne določbe in določbe za sledljivost pri tobačnih izdelkih. Prvič bomo to naložili zakonom ne zato, da bi zaščitili državne blagajne, temveč zato, da ne dovolimo drugim tobačnim proizvajalcem, ki niso skladu z EU zakonodajo, da vstopijo na evropski trg. Tisti, ki izvažajo tobačne izdelke zunaj EU, pa seveda niso zavezani strani teh pravil. Tu gre za tobačne proizvode, ki bodo na trgu v Evropski uniji. Torej za njih bo to veljalo. Potem nekaj glede arom. Arome in način, kako se proizvajajo cigarete in kako se ponujajo na trgu, vplivajo na odločitve mladih, ko se odločijo za kajenje. Uh, Zato urejamo tudi to. Ali moramo prepovedati vse aditive, vse okuse? No, pravilo sorazmernosti pravi, da moramo prepovedati le tiste arome, ki jih določa direktiva in za katere bodo odbori gotovili, da so takšni, da spodbujajo kajenje. Torej, mislim, da se ponarejanje ne bo povečalo, niti tihotapljenje, ravno zaradi določb glede sledljivosti in varnosti. Potem elektronske tigrete. Pravila so jasna. Prvič. Teh se ne sme spodbujati. Nekateri menijo, da so sicer manj škodljive, vendar tudi ustvarjajo lažen občutek varnosti tisti, ki kadijo elektronske cigarete, menijo, da so prenehali kaditi, ker ni dima. Vendar. Prav tako so te cigarete škodljive, dajo lažen občutek varnosti. In če imamo neko kampanjo proti kajenju, bi vanjo vključil tudi e-cigarete. Kaj ti? Prav tako se lahko z njimi zasvojimo, spodbujajo nas k rabi nikotina in so tudi zato uh, eh, ne, se sploh uspora, uporabljajo in proizvajajo. In torej, zato jih je treba vključiti v direktivo. Pozdravljam komentarje kolegov Lise in Zanoni glede pasivnega kajenja. In mislim, da je to že vključeno, vendar bomo preverili ali bi lahko med slikovne opozorila vključili tudi sklicana pasivno kajenje. Potem snus. Sedaj znam že na pamet vse argumente eh, glede snusa, celo v. Eh, celo več objav na to temo sem že prebral. No, pustimo strani uh, legalistične argumente. No, tudi ti so lahko močni, kajti če vam lahko nekaj ponudim pod pogojem, da nič druga ne spremete, potem ima lahko tudi tak pristop. Torej, prepoved snusa obstajala, preden je Švedska vstopila v EU. In takrat, ko je Švedska vstopila v EU, bi prav tako morala prepovedati snus v svoji državi. No, takrat pa je prišlo tega dogovora zaradi političnih razlogov in takrat so se dogovorili, da pač snusa ne bodo prepovedali, vendar snusa ne bodo prodajali drugam v EU. Torej, um, snus je torej nekaj, kar tudi vključuje arome. In kako lahko potem prepovemo arome znotraj EU, hkrati pa dovolimo arome za snus? Torej, to je bilo tudi eno vprašanje. No, veselim se daljnih razprav glede vseh teh vprašanj. Vem, da je to občutljiva tema, vem, da si vsi želimo doseči isti cilj, vendar imamo morda eh, različne pristope leti, kako bi to dosegli. Zagovarjam bom ta predlog, kajti menim, da je to uravnotežen in dober pristop. Ne gre za to, da bi urejali uh, življenje ljudi na nek fundamentalističen način. Ne, gre za uravnotežen pristop, ne, ne gremo predaleč, gremo dovolj daleč, da bomo dosegli cilje, ki sem jih že vodoma uh, eh, navedel, torej da bi zmanjšali uh, število kadilcev v prihodnih petih letih za 10 odstotkov. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za vaše odgovore, za vaše uh, zaključne navedbe. Zelo jasni ste bili. Imeli bomo plodno razpravo še potem v samem zakonodajnem postopku. Sedaj pa imamo drugo delovno skupino, z nami je drug panel, z nami je gospa Florence Bartleti Kemp iz Smog Free Partnershipa, z nami je tudi gospod Mišel Ririring odbora Evropske zveze proizvajalcev cigaret. Prva govornica bo gospa Brteleti. Deset minut, izvolite. Dobar dan, gospe in gospodje, cene poslanke in poslanci. Danes ne bom imela predstavitve glede našega partnerstva, smo free partnershipa, temveč predlagam, da vam povem, da eh, združujemo številne zdravnike, medicinske sestre, ki torej zdravijo ljudi, ki um, bolehajo za težkimi boleznimi. Prva stvar, ki jo želim povedati, je to, da je predlog komisije dober in, in pošten. Še posebej nas veseli, da države članice imajo možnost, da uvedejo pusto embalažo in mi bi si eh, želeli zavezujočo pusto embalažo v predlogu. Drugič, Preden bom kaj povedal glede gospodarskega bremena eh, tobaka, tu imamo sedaj dva pola, imamo tobačno industrijo in po, po drugi strani imamo vse ostale. No, prosim, stopite korak nazaj in se spomnimo dogodkov, ki so zahtevali spremembo te direktive. ko je avstralska vlada sprejela odločitev o uporabi puste embalaže, so se vsi začeli o tem pogovarjati. In naj vam povem zgodbo. Usporednica je tu z biblijsko uh, zgodbo David in Goljat. Pred nekaj leti je tobačna industrija se odločila, da bo si nadela svoje bokserske uh, rokavice in tožila je vse države, ki so storile nekaj, da bi zaščitile zdrave svojih mladih. Na evropski ravni je ta goljat se začel boriti tako, da je spodkopaval javno posvetovanje. In torej eh, je res želel vplivati na delo Evropske unije. Potem so tožili gospoda Dalija. Ne bom komentirala preiskave, ki poteka, naj pa podarim le dve dejstvi. Prvič, tobačna industrija je tista, ki je tožila komisarja za zdravje. Drugič, evropske vrednote tega, da je nekdo nedožen, dokler ni spoznan za krivega, je treba se držati. Upam, da bomo danes imeli močan uh, boj. Sam pa, sami pa imamo sedaj vlogo Davida v tej bitki proti Goljatu. Goljatovo najmočnejše orožje, da pravi mite in laži za to, da ustvarja strah in dvome. No, poglejmo nekatere. Mit številka ena. Nihče nas ne posluša. No, bodimo si, ja, bodimo si najasne. Glavni razlog, da tobačni svet to pravi, je zato, ker jim ni všeč to, kar je v predlogu. Drugič, ne glede na to, kar pravijo, nihče ne pravi, da je tobačna industrija izključena. Kaj pa želimo? Želimo vzpostaviti enake pravila za vse. Potrebujemo popolno preglednost, ko prihaja do srečanja sestankov. Dostop do dokumentov je pokazal, da ta bačna industrija je imela uh, sestanke s člani brozvoja kabineta. Ko pa smo mi prosili za sestanje, da bi se pogledali predlogu direktive, so nam rekli, naj se pogovorimo z komisarjem za zdravje. Torej, kdo je dobil dostop na najvišji ravni, kdo ne? Kot je dejal Thomas Jefferson, nič ni bolj neenako kot enako obravnava neenakih. Mič številka dve. Ukrepi iz direktive bodo spodbujali nezakonito trgovino. No, dve dejstvi bi omenila. Prvič imamo dokaze, da tobačna podjetja samo organizirajo tihotapljenje tobaka. In prepoved eh, tobaka je nekaj, kar je predmet preiskave. Drugič, tobačna industrija redko pove, kaj želi povedati s tem, kaj je to nezakonita trgovina. Naj vam povem, nezakonita trgovina ima štiri različne kategorije. Eh, Eh, torej ponarejanje, prenarejanje, eh, eh, nizkocenovni proizvodi in tako naprej. Potem mit številka tri, da ni nobenih dokazov, ne bom povedala, kaj dosti glede tega, kaj te dokaze bodo predstavili še kasneje strokovnjaki, naj povem le, da imamo na tisoče strani dokazov glede uh, vseh ukrepov, ki so povezani s predlogi v direktivi. Torej, tobačna industrija nima dovolj znanja glede znanstvenih izsledkov, no so pa zelo dobri komercialisti. Uh, mi čutimo, da bo predlog uh, Eh, škodoval gospodarstvo. Ne, to je posebej nelogičen uh, argument. Torej, pravijo, da bodo ti ukrepi neočinkoviti. No, če bodo pa ukrepi neočinkoviti, kako bodo potem lahko škodili um, ehm, gospodarstvo? Torej, gre za uh, kačo, ki že žere svoj rep, kot temveč v francoščini. Kakšna je realnost? Kajenje, je nekaj, kar povzroča zasvojenost. Najbolje je, če sploh ne začnemo kaditi. 70 odstotkov kadilcev začne kaditi pred 18 letom, 94 odstotkov pa preden so stari 25 let. Kaj to pomeni? To pomeni, da okoli 80 milijonov otrok, 80 milijonov mladih otrok, moja hči je to znala v dvorani, začnejo kaditi preden, začnejo, preden so stari 15 let. Torej, izpostavljeni so velikemu tveganju. Kakšen je strošek za gospodarstvo? Tobak pomeni 700 milijonov smrti v EU vsako leto. To pomeni uh, eh, 200 na dan. To pomeni, da vsak dan jih umre ogromno. To pomeni uh, ogromne stroške za zdravstvene blagajne. To tudi zmanjša proizvodno aktivnost in to pomeni 517 milijonov, milijard evrov škode vse skupaj. Naj se povrnem k analogiji, ko primerjamo to z bojem med Davidom in Goljatom. Vsi vemo, da ima tobačna industrija zelo močne lobije. Ampak ali sploh vemo, kako zelo močni so leta 2010 je šest glavnih tobačnih podjetij imelo 35 milijonov uh, dolarjev dobička. To je isto kot dobiček Coca-Cola, Microsoft in McDonald'sa, vseh skupaj. Torej, kar zadeva pregleden registr, naj povemo, da v, v Bruslju je ogromno lobistov, In te številke, ki so uradne, so zgolj vrh ledene uh, gore. V našem partnerstvu pa so le dva. In torej na prstene roke lahko preberem, preštejemo lobiste, ki se zauzemajo za boj proti tobaku. Torej, to je ena zgodba. In kaj se lahko naučimo iz biblijske zgodbe o Davidu in Goljatu? David je zmagal. Zakaj? Ker se ni bal. Če tudi so se vsi drugi bali, vedel je, da se mora boriti proti Goljatu. In upam, da vi boste storili enako. Evropski državljani se zanašajo na, na, na vas. Zdrav razum mora prevladati. Zgodba pravi tudi to, da je David, David zmagal zato, ker je veril vase, vi pa imate podporo državljanov. In pregled te direktive je zelo političen proces, to je zelo pomembno vprašanje za celotno evropsko zdravstveno skupnost. Vsi vemo, da v času ekonomske krize in vačevalnih ukrepov je lahko za vlade zelo privlačno, da da javno zdravje na stran in se osredotoča na druge stvari. Vendar ta zakonodaja je ključna tudi za gospodarsko živitev v EU. Lahko izboljša zdravje evropskih državljanov, produktivnost, eh, visoko usposobljene delovne sile in zaščiti mlade. Preden dam besedo gospodu Goljatu, naj vam se zahvalim za vašo pozornost. In vam dajem za konec eno vprašanje. Ne glede na to, kar bodo sedaj povedali predstavniki tobačne industrije, ali jim boste verjeli, gospod Goljat, beseda je vaša. Najprej eh, hvala vam eh, in tu jaz pravzaprav podeljujem besedo tistemu, ki govori naslednji. Torej, vi se lahko sedaj pripravite in ko ste pripravljeni, lahko začnete. Prosim. You, chairman, the... Hvala lepa, eh, predsednik, eh, poslanke in poslanci, gospod minister, komisar in tako naprej. Eh, torej, v imenu konfederacije evropskih eh, proizvajalcev eh, cigaret bi vas rad pozdravil. Moje ime je Michael Rering, sem član uprave in eh, kajenje je povezano z zdravstvenim tveganjem in mi podpiramo pravzaprav sorazmerno zakonodajo na podlagi dokazov. Mi ne želimo, da bi otroci kadili in mi podpiramo učinkovite ukrepe za preprečevanje kajenja med mladimi. E, torej, sem oče treh otrok, enemu ime e, David in posem podpiram e, to stališče. Torej, mi podpiramo tudi ustrezna poročila in smo jih tudi objavili v letu 2010. Po predstavitvi publikacije je irska vlada januarja začela pravzaprav dodatne konsultacije, vabim vas, da pravzaprav preberete vse te prispevke. E, to je izgubljena priložnost po našem mnenju. Samo e, e, CECCM je bil povabljen, drugih predstavnikov tobačnega sektorja ni bilo zraven, niso dobili priložnosti, da povedo svoja stališča. Eh, danes pravzaprav želim pravzaprav govoriti o ciljih komisije in o tem, ali dejansko iz, doseže eh, rezultate, ki so pričakovani. Potem govoril bom o pričakovanih gospodarskih in socialnih učinkih predloga, o pravnih vidikih in na koncu bom govoril tudi o dialogu, participaciji in preglednosti. Eh, kot sem tudi že dejal, podpiramo eh, zakonodajo, ki je sorazmerna in primerna, eh, vendar ta predlog ne bo dosegel svojih ciljev, zaradi tega, ker bo pač nekaj neželenih učinkov Naše roke so zvezane in zaradi tega smo pravzaprav tudi uh, zaskrbljeni. Uh, torej, uh, komisija predlaga povečanje uh, velikosti svaril na zavojčkih. Uh, ni nobenih dokazov, da bi uh, večja svarila na zavojčkih zmanjšala število kadilcev ali pa preprečila uh, začetek kajenja pri mladih. Uh, in tudi uh, uh, prizivno sodišče v ZDA eh, je pravzaprav tudi eh, že eh, izreklo, da ni dokazal za vse to. Isto sodišče je pravzaprav tudi povedalo, da ni dokazal o tem, da grafična svarila zmanjšujejo število kadivcev. In pravzaprav se komisija sklicuje na iste dokumente z drugačnimi rezultati. Torej, več informacij za potrošnike ne bo spremenilo njihovega vedenja. Naj podarim, da tudi komisija ni dala nobenih zanesljivih dokazov, s katerimi bi pač upravičila prepoved mentola in tankih cigaret. E, in poleg tega pa tudi Eh, še naprej prepovedujejo snus zunaj švedske in eh, ureja tudi eh, uporabo e-cigaret, ki spadajo ponovem v kategorijo farmacevskih proizvodov. Ta predlog prepoveduje celotne kategorije proizvodov, s tem se ne izboljšuje eh, delovanje notranjega trga, eh, predvedeva tudi omejitve pri dizajnu, s tem eh, pač se zmanjšuje tudi konkurenca, na ta način se tudi ne izboljšuje delovanje notranjega trga. Potem pa tudi tu uvaja zelo kompleksne ukrepe, ki bodo pač eh, prinesle velike stroške za večja in manjša podjetja. Eh, po vi, po Zivajo tudi države članice, nas sprejmejo ustrezne eh, ukrepe. Na ta način pravzaprav se eh, tudi spodpoka, spodkopava ustrezna harmonizacija. Torej, namesto odpravljanja ovir se tu pravzaprav uvajajo nove ovire, posledice bodo velike. E, torej, e, e, določene cigarete bodo čez noč prepovedane. In to pomeni, da bodo kadilci začeli kaditi ali druge cigarete ali pa bodo pravzaprav posegli po uh, nezakonitanih uh, proizvodih. Na ta način bodo dejansko tudi eh, spodbujali črni trg eh, in eh, sivo ekonomijo in s tem bodo pravzaprav pomagali tudi eh, tihotapcem. Ta prepoved eh, naprimer ne upošteva, da se zelo veliko mentolovih cigaret ga red kadi na vzhodu um, um, Evropske unije, pa kljub vsemu uh, to nikakor ni vplivalo ustrezno na nezakonito s, uh, trgovino. Torej, tu gre dejansko za poseg v konkurenco. Uh, To pomeni, da se bodo tudi ljudje počasi odločali za uh, cenejše proizvode. E, to bo seveda vplivalo na dohodke vlad, e, prodajalcev, proizvajalcev in zaradi tega smo tudi zaskrbljeni. Kot sem tudi že dejal, predlog ne podpira e, notranjega trga. Tu se uvajajo nove ovire in se ne spoštujejo načela subsidijarnosti, sorazmernosti in primernosti marsikaj tudi ni v skladu s drugimi temeljnimi pravicami, naprimer zaščita intelektualne lasnine, pravica do govora in podobno. Poleg tega eh, ta predlog ni v skladu z evropskimi obveznostmi iz eh, Svetovne trgovinske organizacije. In na koncu. Eh, se eh, trdi, da industrija ni legitimen deležnik v tem zakonodajnem procesu. Eh, torej, zakonodaja pač eh, zahteva tudi dialog z predstavniškimi združenji in civilno družbo. Torej, treba je dejansko se pogovarjati vsemi zainteresiranimi stranmi. Mi spoštujemo vsa pravila Evropske unije, tudi pravila glede preglednosti in tudi pravila glede lobiranja. Eh, vendar mi želimo, da bi Evropska unija poslušala vse deležnike in moram tudi reči danes, jaz predstavljam samo eh, članice CECCM-a e eh, in pozivam vas, da tudi podpirate druge organizacije, ki zastopajo življenja milijona in pol ljudi, katerih preživetje in eh, dohodek je odvisen od tobačne industrije. In potem pa še lastne besede Evropskega parlamenta. Na koncu želim povedati, da sem vesel, da sem lahko sodeloval na tej predstavitvi danes. Eh, danes eh, ste pač poslušali CECCM in upam, da boste v prihodnje poslušali tudi druge predstavnike tobačnega sektorja. To je nujno potrebno. Mi podpiramo eh, sorazmerno zakonodajo na podlagi dokazov. Ta predlog pa to ni. V konsultacijah je CECCM zahteval manj restriktivno, bolj ciljno um, usmeritev. Želimo dejansko ukrepe, s katerimi bi preprečili, da otroci kupujejo tobačne Eh, izdelke. Tu imamo zelo učinkovite ukrepe, katerimi, o katerih bi lahko poznaje več povedal. Torej, mi smo predlagali alternativne eh, metode in eh, če želite pač še dodatne informacije o alternativnih metodah, o teh bom z veseljem več povedal poznaje. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedico kolegica Riz, drugih prijav ni. Gospa Riz, vi ste edina, ki želi zastaviti vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje gospodu Rerinku, ki je ravno kar govoril. Strinjam se eh, z njim eh, glede naslednjega. Eh, tu gre pravzaprav velikost zdravstvenih opozoril na zavojčkih. Potrebne so torej kampanje, primer kot v Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji. Potem pa govori o pomankanju dokazov glede eh, tankih eh, cigaret eh, in glede mentola. Dejstvo je, da je v Franciji, Polski, v Združenem kraljestvu prišlo do večjega števila raka na pljučih in eh, moram reči, da strokovnjaki pravijo, da je to posledica uporabe prav takih eh, vrst eh, cigaret. Ne vem, o katerih študijah govori gospod Rering, potem pa elektronska cigareta. Jaz spada med tiste, ki menijo, da mora to biti pravzaprav neko reševalno orodje in tu je treba tudi določiti nek prak, ki ustreza resničnosti torej tu gre dejansko za orodje, za odvajanje in eh, tu pravzaprav eh, se moramo eh, zavedati, da se tobačni sektor če dalje bolj zanima za to elektronsko cigareto in zaradi tega me zanima, kaj nameravate in kako boste pravzaprav prav Eh, zagotovili, da elektronska cigareta v prihodnje ne bo postala uh, zabavna, kul cool in podobno. Industrija si lahko izmisli marsikaj. Kako bomo zagotovili, da bomo to uporabljali izključno za odvajanje? Hvala lepa. Imam vprašanje za predstavnika CCCM-a. E Pravite, da vaša konfederacija želi preprečiti kajenje mladih, e, da se zavedate zadnje študije e, Svetovne zdravstvene organizacije, da pravzaprav mladi začenjajo kaditi in pri fantih je tudi če dalje več uh, Eh, kadilcev. V nekaterih državah pa 15-letna dekleta eh, začenjajo množično kaditi, naprimer Švedska. Ali se zavedate obstoja te študije? Prejšnji teden smo imeli neko drugo predstavitev in smo slišali tudi eh, številke o oglaševanju v ZDA. Koliko denarja porabi tobačna industrija za oglaševanje. Rekli smo, da teh številk nimamo za EU. Eh, ali imate vi kakšne številke in ali nam lahko te številke poveste? Povedali ste tudi pač eh, da je v ZDA bil nek sodni primer eh, in da ni dokazal. Torej, že v letu 2012 smo imeli pravzaprav nek nek sodni primer in rekli so, da je razlog za uporabo eh, cigaret med mladimi tudi oglaševanje in podobno. Ali nam eh, lahko pravzaprav tudi eh, poveste, eh, odkot vaši dokazi in podobno? Eh, najprej berem, koga imam eh, na seznamu. Eno minuto imate, eh, gospa Amazon. Eh, gospa pa Sombar, gospod Fjellner in gospod Šlüter. Najprej gospa Anderson. Uh, Najlepša hvala. Slišali smo argumente o nezakoniti trgovini in zaradi tega uh, moje vprašanje CECCM-u. E uh, vem, da bodo pravzaprav uh, odvetniki tobačnega lobija hitro eh, preprečili nezakonito trgovino. In vi ste tudi govorili o brezdimnem partnerstvu in kako je torej z sporazumi o sodelovanju med Evropsko komisijo in štirimi največjimi proizvajalci eh, v letih 2004 in 2010 in eh, ti sporazumi pač eh, predvidevajo plačilo 1,65 milijard Evropski uniji za preprečevanje tiho tapljenja cigaret. Hvala lepa, sedaj je gospa Zomar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Slišala sem eh, samo konec tega predavanja, ker sem prišla pozno. Najprej mentolne cigarete, da tu gre za prepoved proizvoda. Če se torej prepovedo, Eh, arome. Ali se vam to zdi primerno, kaj ti to pomeni, da bi s tem tudi uh, uničili tobak za njuhanje, zaradi tega, ker je pač ta odvisen od arom eh, in ta ne škoduje zdravju, kot vemo. Potem pa standardizacija embalaž in poznaje tudi cigaret. Morda bo komisija tu sama vzela vajeti v roke, ali industrija to lahko prepreči, ali lahko industrija prepreči nezakonite proizvode na trgu. Mislim, da ne, zaradi tega, ker pač proizvode niso standardizirani, eh, so kos pravzaprav trgovanju z nezakonitimi cigaretami. In potem še zadnje vprašanje, kakšni naj bi bili stroški sistema sledljivosti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Filner za eno minuto. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Imam še nek problem z besedilom, ki je pred menoj. Mislim, da ne ureja dovolj uh, škodljive vsebine cigaret in tobačnih eh, izdelkov. Mislim, da je to bolj pomembno. Se pravi, odvisnost bolj kot sam okus. Dobro, mentol uh, vpliva na okus in uh, težko mi je pravzaprav tudi najti ustrezne podatke. Izhajam iz svojih izkušenj, ko sem bil pač. Uh, uh, mlad in sem poskušal kaditi, tega nisem storil zato, ker je bil okus dober, temveč zato, ker sem bil neumen, mislil sem, da je to kul. Cool. Ne vem, eh, ali ste eh, poskusili mentolne cigarete, vendar tu ne gre za okus. Kakšne so torej znanstveni izsledki? O teh nič nismo slišali. Hvala lepa, gospod Šljuter. Sedaj pa Rebeka Harms. Torej, govorite o uh, sodnih procesih, uh, uh, večjih je bilo, ne vem, katerega imate v mislih. Uh, torej, kakšna je stališče proizvajalcev glede uh, učinkovitosti uh, teh opozoril? Uh, Eh, sodišče pravi, da ni dokazov in mi imamo različne študije v različnih eh, eh, državah, v ZDA, v Avstraliji in vse študije so pokazale, da so ta opozorila učinkovita. Morda niso ne vem kako učinkovita, ampak nič ne stanejo. V vsakem primeru pač so ta opozorila koristna. Eh, morda sodišče v ZDA nimajo dovolj verov in eh, kadrov, vi pa imate dovolj denarja in vi verjamete, eh, da ta slikovna opozorila niso učinkovita in sedaj ne nazadnje še gospa Rebeka Harms. Imam vprašanje, s katerim se okvarja parlament in tudi javnost. Zanima me, koliko ljudi. je v vaši organizaciji in v drugih eh, krovnih organizacijah tobačne industrije, koliko zaposlenih imate, kolikšen je vaš eh, proračun za lobiranje v Bruslju in zanima me tudi, zakaj se vam ne zdi eh, dovolj, da sodelujete na takih javnih predstavitvah, naprimer v tem odboru, zato da bi pač ustrezno zastopali svoje interese. Vi zaposlujete zelo veliko ljudi in imate zelo velik eh, proračun za to, da vplivate na tobačno direktivo. Hvala lepa, gospa eh, Harms. In preden eh, dam eh, besedo strokovnjak stavkom bom besedo dal še komisarju, ki mora oditi v četrtek, pa bo prišel spet sem na obravnavo neke druge teme. E, torej moram iti na svet ministrov za kmetijstvo in se pogovoriti o konjskem mesu. Torej naj pojasnim določene stvari. Ali imamo pravo, e, pravno podlago, da člen 114 in tudi pogodbo, po kateri smo dolžni e, zagotoviti visoke standarde javnega zdravja v naših notranjih politikah. Se pravi, člen 114 je zelo jasen glede zašite javnega zdravja na notranjem trgu. Drugič, eh, te sodbe iz ZDA. No, imamo sodbe, ki pač trdijo to, kar pravi gospod Rering, imamo pa druge sodbe z drugih sodišč in Eh, ameriški državljani verjetno čakajo na sodbo vrhovnega eh, sodišča in tudi ne bo nobena strategija, če se to odloči drugače. Kaj ti? Eh, v Evropski uniji je 13 držav članic, ki so sprejeli slikovna opozorila. če bi pač eh, odločalo Evropsko sodišče, dobro, to bi bilo pomembno, vendar eh, eh, tu gre za sodišče v ZDA, ki zadeva ameriške državljane, pa še vrhovno sodišče ni spregovolilo. Torej, tiste države, ki so uvedle slikovna opozorila in tudi enotno embalažo, ka, so pokazale, da ni prišlo do povečanja nezakonite trgovine zaradi teh novih pravil o zdravstvenih eh, in slikovnih opozorilih. Imamo pa tudi sodbe, naprimer Evropskega uh, sodišča. Uh, In sodišče pravi, da je pravna podlaga 114. člen pravilna in da je treba uvesti pravila za zaščito. Hvala lepa, gospod komisar. In dobro je bilo, da ste eh, bili danes tu, da sta tu bili tu komisija, ki lahko brani svoj predlog in odgovarja na um, vprašanja in seveda tudi uh, irski minister. Torej, sedaj pa strokovnjaka, najprej gospa, pet minut za odgovor na vprašanja naših kolegov. Mislim, da ne bom potrebovala toliko časa, kaj ti večina vprašanj ni bila namenjenih meni. Je pa tu bilo neko vprašanje o učinkovitosti eh, grafičnih eh, opozoril, to je zastavila gospa Riz. Naj omenim eno študijo, ki pa je zelo pomembna. Urugvaj je uvedel eh, grafično opozorilo 80 odstotkov na obeh straneh za vojčka. V letu, ko se je to zgodilo, se je poraba pri mladih zmanjšala za 8 odstotkov. Za celotno prebivalstvo pa velja zmanjšanje 4,3 eh, odstotka. In pravzaprav je to več, kot smo pričakovali s temi ukrepi. In to jasno pokaže, da je ta ukrep učinkovit, da se poraba med mladimi in tudi med splošnim prebivalstvom zmanjšuje. In Argentina, ki je pač zraven Urugvaja, je v istem času eh, dobila večje število kadilcev, ker pač ni uvedla nobenih ukrepov. To je moj zaključek. Na kratko in strokovnjaki v drugem krogu bodo prav gotovo lahko eh, predstavili še več dokazov. Hvala lepa. Gospod Rering, prosim. Uh, no, večina vprašanj je bila dejansko namenjena meni, poskušal bom odgovoriti na nje. Gospa Riz je tudi spraševala, kako je s pomankanjem dokazov, Eh, kljub odgovoru moje sosede moram reči, da je cela vrsta eh, držav, da, ki kaže, da večja opozorila niso eh, vplivala na zmanjšanje števila kadilcev na splošno in med mladimi. Večja opozorila po nekaterih študijah eh, delujejo, mnoge študije pa so tudi javnomnenjske raziskave, ko sprašujejo, kaj menijo, da se bo zgodilo. In to ni pravzaprav dejanska ocena situacije, dejanska študija vedenja. Ne poznam te študije, ki jo je omenila gospa Berteleti o Urugvaju in Argentini, vendar podatki iz eh, Kanade, kjer so povečali opozorila za 25 odstotkov na 50 odstotkov pred nekaj leti, niso prinesla večjih sprememb eh, in eh, zaradi tega ni prišlo do upada med kadilci. Potem pa poročevalka sprašuje, ali se zavedam zadnje študije Svetovne zdravstvene organizacije. Eh, slišal sem za to, vesel bi bil, če bi dobil pač izvod tega in če želite eh, razpravo o tem, bom z veseljem o tem razpravljal z vami. Nimam številk o Eh, sredstvih, ki jih industrija eh, porabi za oglaševanje. Jaz predstavljam tri člane, drugih podjetij ne predstavljam in celo med temi tremi podjetji eh, teh podatkov ne bi objavljali. Tu gre pač za občutljive podatke. Gospa Anders je spraševala o nezakoniti trgovini. Kaj pravzaprav dela trgovina? industrija, da prepreči uh, eh, ponarejanje in podobno. Mi delamo vse, kar je v naših močeh. Naše blagovne znamke so nam zelo pomembne in mi sodelujemo z organi kazenskega pregona z, v mnogih državah in mi poskušamo zagotoviti, um, da naših blagovnih znak ne bodo kopirali in ponarejali. E, torej, mi poskušamo seveda aktivno eh, zaščititi same sebe. Mi smo lastniki blagovne znamke, mi imamo torej v podjetjih ekipe, ki iščejo kršitve blagovne znamke in v skladu s sistemom želimo pač preprečiti kopiranje naših zavojčkov. Potem pa glede tih otapljenja. Eh, mi imamo, kot je že povedano, sporazume o sodelovanju. Naj izpostavim eno stvar. Ko govorimo o členu 14 predloga, tu gre za sistem eh, sledenja. To velja samo za tiste proizvode, ki se preizvedejo v Evropski uniji. To velja pravzaprav za uh, Irsko in uh, Združeno kraljestvo sistem sledenja ne bo veljal eh, za tiste države, ki so zunaj Evropske unije in ki so tudi vir nezakonite trgovine. Protokol EU, ki je bil sprejet novembra lani, bo veljal eh, za tiste države, ki so ratificirale vse to. Upam, da sem s tem odgovoril deloma na vprašanje gospe eh, Somer in naj še povem, za vojček dejansko ni razlog za to, da ljudje kadijo. Uh, kot je gospod Fjell, rekel gospod Fjellner, tu gre za vprašanje imiča in mi delamo vse, kar lahko, da preprečimo, da bi otroci kadili. To answer Mr. Schlitter's question. Potem pa še vprašanje gospoda Šliterja. Mislim, da moramo biti previdni Tu imamo pač različna, um, različne študije. Ene govorijo o večjih eh, opozorilih, drugi govorijo o grafičnih eh, svarilih. Če se bo Evropski eh, parlament eh, zmenil in dogovoril za obvezno slikovno opozorilo, bo tu šlo za povsem drugačno vprašanje kot pri vprašanju povečevanja opozorila. Povečevanje Tu gre samo za večje črke. Komisija pravzaprav niti ni pokazala, da se ljudje ne zavedajo eh, škodljivosti kajenja. Gospa Harms sprašuje, koliko ljudi je zaposlenih eh, in koliko ljudi lobira za tri črke podjetja, ki jih tu predstavljam. To lahko pogledamo tudi na spletni strani, eh, kjer so navedeni vsi eh, lobisti. Potem pa pripomba gospoda komisarja. Povsem prav ima, da je izpostavil, da je prejšnjo direktivo podprlo Evropsko sodišče. Vendar v sodbi je tudi kar nekaj elementov, ki potrjujejo naše mnenje, da sedanja direktiva nima prave eh, pravne podlage, ne harmonizira notranjega trga. Cilj ni harmonizacija notranjega trga. Dejansko tu nastaja več ovir za trgovanje, kot jih je bilo poprej. Komisar je tudi vprašal, ali imam kakšne dokaze, da večja zdravstvena opozorila, grafična eh, opozorila povečujejo nezakonito trgovanje. Dokazov nisem prinesel. Nezakonita eh, trgovina se povzroča s prohibicijo, s prepovedovanjem eh, proizvodov, ki jih uporabljajo Eh, potrošniki, naprimer prepoved eh, mentola, prepoved eh, tankih cigaret. Ko teh proizvodov ne bo več na voljo, se bodo pač potrošniki obrnili k drugim cigaretam, nekateri pa se bodo obrnili na nezakoniti trg. Ali imam kakšen dokaz za to? Ne. Nobena država namreč še ni prepovedala mentola in tankih cigaret, kot to predlaga Evropska unija. Hvala lepa. Na frage, Hvala lepa. Še eno vprašanje, Karl-Heinz Florenc. Predstavniku tobačne industrije bi rad zastavil še eno vprašanje. Dejali ste, da vpliv oglaševanja ni tako zelo velik oziroma da se je izkazalo, da je razmeroma majhen. Zakaj se pa potem bojite omejitve oglaševanja? In uh, kaj pa podatek, da 700 tisoč uh, vaših uh, potrošnikov vsako leto umre? Uh, na vašem mestu bi bil zaradi tega zaskrbljen. Očitno vendarle menite, da je oglaševanje zelo pomembno. Gospod uh, Rearing, boste še enkrat spregovorili o oglaševanju? Uh, ja, z veseljem bi odgovoril na vprašanje gospoda Florenca. Dejal sem, da embalaža ne pripravi ljudi do tega, da začnejo kaditi. In enako bi lahko rekli za oglaševanje. Oglaševanje je prepovedano po večini v Evropski uniji, to smo storili že pred leti. Na zavojčku pa so le informacije, ki jih imamo na voljo. In embalažo in pa oglaševanje uporabljamo, kjer je pač to dovoljeno. Ne želimo, da bi otroci kadili, ponavljam. Ne želimo, da bi otroci kadili. Želimo pa tržiti naše izdelke in jih prodajati dobro ozaveščenim odraslim osebom, ki želijo kaditi. In pri tem pač embalaža igra pomembno vlogo, ravno tako pa tudi oglaševanje. Dobro, hvala lepa, s tem smo prišli do konca drugega dela. Vidite še enkrat besedo, gospod Brteleti, ampak čisto na kratko. Čisto kratko bom, kar nekajkrat je gospod Rearing navedel uh, ameriška sodišča in njihove sodbe. Sodnik Kessler je odločil, da so. tobačna podjetja zavajala javnost in s tem kršila eh, zvezdne zakone. In pri tem je bil eh, še prav posebej eh, izpostavljen, je bilo še prav posebej izpostavljeno zanikanje teh tobačnih podjetij, da oglaševanje vpliva na uh, kajenje med mladimi. Torej, predlagam, da si vsi ogledate te sodbe, če vas to zanima. Dobro, s tem smo zaključili drugi del razprave. in tudi irski ministr za zdravje bi rad v zaključek povedal še nekaj besed. Še vnaprej bi se vam zahvalil za vašo udeležbo, za vaš prispevek. Sedaj pa dobite še na kratko besedo za zaključek. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe Bertoleti za odlično predstavitev in komentarje. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Rieringu, da je danes tukaj z nami. Ne morem se strinjati z večino tega, kar ste danes povedali. Mislim, da vaši predstavitvi manjka določena verodostojnost. Torej, če se zaradi tega ne bo nič spremenilo, zakaj ste tako prestrašeni? Še enkrat ponavljam. Gre predvsem za zdravstveno vprašanje. Govorili ste o neupravičenem posegu. Ali torej nimamo pravice, da rešujemo življenja, da skrbimo za zdravje ljudi, da zmanjšamo trpljenje ljudi, da zaščitimo naše državljane, da zaščitimo naše otroke? Mislim, da imamo to pravico, mislim, da imamo več kot le pravico, da imamo dožnost, da to storimo. Dejali ste, da ste sprejeli ukrepe, ki ste jih pripravljeni predstaviti in zanima me, kakšni so ti ukrepi in o tem bi se z vami z veseljem pogovoril. Zelo zaskrbljujoče je slišati to, kar je povedala Linda McEwen glede uh, eh, kajanja med uh, mladimi fanti. Rad bi se zahvalil tudi Martini Anderson za njeno podporo v zvezi z to direktivo. Hvala tudi za njen komentar. Tobak ubija ljudi. Kar pa zadeva ukrepe glede bolj uh, zasvajajočih uh, sestavin. Mislim, da je to že vključeno v direktivo. Naj podprem gospo Bertoleti glede tega, kar je povedala o Kanadi. V Kanadi je štirikrat več kadilcev izrazilo pripravljenost, da prenehajo s kajanjem, odkar so uvedli novo zakonodajo. Večkrat ste govorili o preglednosti, ampak ko vam je Rebeka Harm zastavila vprašanje v zvezi z lobiranjem, na to vprašanje sploh niste odgovorili vemo, da imamo v tem Evropskem parlamentu polno zaposlene lobiste v imenu vaše organizacije in vprašanje, koliko denarja ste že za to zapravili. Industrija, ki o proizvodu, ki ga proizvaja, ve toliko, kot mi danes vemo o tabaku, bi poskrbela za ustrezno preusmeritev sam sem bil zdravnik in eh, ko so pacijenti prihajali k eh, meni eh, in sem jim postavil diagnozo diabetes 1 ali diabetes 2, Uh, sem jim rekel, da naj si v škatlico s cigareti, v prazno škatlico seveda dajo listek z napisom kajenje in diabetes uh, ubija in Mislim, da to pove dovolj. Naj sedaj zaključim. V irskem parlamentu sem podal izjavo in potem sem dobil pismo industrije, da naj te eh, industrije ne označujem za negativno, za slabo, ampak kako bi vi eh, označili eh, industrijo, ki. Eh, povzroča uh, toliko trpljenja, ki uh, povzroča toliko smrtnih žrtev. Gre za 700 tisoč ljudi na leto in to uh, so žrtve vaše industrije. Tukaj gre za vprašanje življenja in smrti za 700 tisoč državljanov Evrope in zato bom še enkrat Eh, pozval eh, poslance, da uporabijo svojo moč in sicer v dobro evropejcev. Hvala lepa. Gospod minister, kot vidite, imate našo podporo. Našo moč bomo vsekakor izkoristili. Upam, da boste tudi vi izkoristili vašo moč v svetu in da boste poskrbeli za to, da bo eh, ta zakonodaja uspešna. Hvala lepa, da ste bili danes popovdne z nami. Sedaj pa bi rada v besedo gospi Martini Pečke-Langer, ki je vodja enote za preprečevanje eh, raka stihobelen eh, v nemškem eh, raziskovalnem centru za preprečitev raka stihobelen. Hvala lepa. questioning the, the technique that I have my... Lahko prosim, vidim svojo prvo prosojnico. Najlepša hvala. Najprej dober dan, spoštovani člani tega posveta. Predstavljam uh, raziskovalni center, ki ima mnenje glede tega predloga komisije o revizije tobačne direktive. Prosim vas, da greste tako daleč, kot se le da in prosim, e, poskrbite za konkretna dejanja čim prej. Objavili smo kar nekaj e, študij in sicer e, o dodatkih. In uh, mislim, da ste me zato tudi povabili. Naj začnem z eh, mednarodnim soglasjem, kar zadeva prepoved eh, oziroma ureditev področja eh, dodatkov k tobaku. tukaj gre za uh, smernice za izvajanje členov 9 in 10 uh, eh, mednarodne zdravstvene organizacije in uh, Evropska unija je bila zelo uh, aktivna pri uh, pripravi uh, teh smernic. Zakaj? Predimo na naslednjo prosojnico. Ja. Yeah. Zakaj bi morali prepovedati dodatke v tobačnih izdelkih? Razlog eh, temelji na eh, znanstvenih dognanjih, pa tudi na izjavah tobačne industrije. Vlada Združenega kraljestva je leta 1999 dejala, da se eh, ti dodatki uporabljajo zato, da bi eh, cigarete imele boljši okus eh, in da bi zmanjšali raskavost in pa, in pa draženje zaradi tobaka. In to je posredno odgovorno za uh, višjo uporabo tobaka in zaradi tega uh, obstaja tukaj tudi povezava z večjim številom smrtnih žrtev. No, tukaj imam nekaj dokazov. Če si ogledamo sladkor in tukaj gre za glukozo, fruktozo, med in tako naprej. Ta, ti dodatki izboljšajo okus, eh, zmanjšajo harapavost in eh, izboljšajo okus tobaka, hkrati pa um, vsebujejo kancerogene sestavine oziroma povzročajo uh, kancerogen, nastane kancerogenih snovi uh, v postopku kajenja. Torej, gre za vprašanje, zakaj uh, dovoljujemo uh, slajenje tobaka. Potem naslednja prostojnica, mentol. Imamo veliko uh, dokazov, ki kažejo, da mentol zmanjšuje hrapavost, eh, namreč hladi, eh, zmanjšuje uh, bolečino in uh, povzroča tudi rahlo otopelost. In mentol uh, lahko uporabljate recimo, ko ste prehlajeni. In na ta način uh, lahko recimo globje vdihnete. Vemo torej, kakšni so učinki mentola in cigarete z okusom mentola sicer eh, še nimajo prav veliko potrošnikov v eh, Evropski uniji, ampak industrija namerava ta odstotek povečati. To smo razbrali iz zapiskov eh, njihovih sestankov. Mentol se ne uporablja le v cigaretih z okusom mentola, ampak eh, mentol vsebuje eh, skoraj da, vsebuje skoraj da vse vrste tobaka in eh, skoraj da vse znamke. Potem pa lakrica. Um, tudi ta izboljša okus uh, tobaka. In veliko dokazov imamo, zelo jasnih znanstvenih dokazov, da je lakrica uh, kancerogena uh, v tobaku, kadar se ta vdihava ali pa uh, kadar kadimo cigarete. Poleg tega pa so tukaj še eh, druge eh, sestavine, kot recimo lepilo, muka, gvar, vlažila in tako naprej. Pa tudi barvila. Tukaj gre za sestavine, ki nimajo posebnega okusa, izboljšujejo pa privlačnost izdelkov. Potem pa Naslednja prosojnica, naj preidem na trg, ki, eh, na katerega se nanaša eh, predlog eh, komisije. Tukaj gre za arome in sicer aroma manga, čokolade, jagode in tako naprej. Trenutno Gre tukaj za zelo omejen trg. Zato seveda obstaja nevarnost, da bodo mlade eh, ti izdelki pritegnili, vendar pa eh, je tukaj veliko pomembnejši eh, trg, ki ima veliko večji delež kadilcev in ki ga je potrebno ravno tako eh, urediti ne smemo pozabiti na glavne znamke uh, cigaret. Ta mešanica sestavin tobačni industriji omogoča, da so njihovi izdelki veliko bolj okusni da ne povzročajo toliko hrapavosti in razdraženosti. Torej, gre za zelo jasno uspodbujanje in ohranjanje kajanja. Poleg tega pa gre tukaj za uh, sinergičen učinek uh, dodatkov. Namreč mešanica majhnih količin različnih dodatkov lahko ima podoben učinek kot pa eh, večje količine eh, posameznih eh, dodatkov. Številne dodatki imajo kancerogene eh, sestavine in. Eh, Ne moremo reči, da so te sestavine nedožne sedaj pa še nove tehnologije, ki želijo pritegniti še več eh, kadilcev. Tukaj gre za kapsule z eh, filtrom, ki izboljšujejo privlačnost tobaka. Kaj bi torej morali storiti? Kakšna so naša priporočila? predlagamo prepoved vseh dodatkov, ki izboljšujejo okus eh, in privlačnost eh, tobačnih izdelkov. Zakaj? Zato, da mladi ne bi začeli kaditi, pa tudi zato, da bi odvrnili kadilce od kajanja. Kaj bi morali storiti? Prepovedati vse dodatke, ki so kancerogeni. Eh, in sicer eh, tiste, ki so kancerogeni sami po sebi in tudi tiste, ki postanejo kancerogeni v postopku kajenja. Na ta način bi lahko zaščitili potrošnike in eh, zmanjšali smrtnost. Česa pa ne bi smeli storiti, ne bi smeli eh, določiti zgornjih mej za eh, dodatke. Zakaj? Ker nimamo nobenih zanesljivih metod za določanje teh eh, zgornjih meja poleg tega pa je veliko uh, sinergičnih učinkov uh, zaradi dodajanja različnih uh, dodatkov. Potrebujemo torej prepoved sestavin, ki izboljšujejo okus in privlačnost obačnih izdelkov, potrebujemo prepoved sestavin oziroma dodatkov, ki so kancerogene same po sebi ali pa postanejo kancerogene v postopku kajanja. Uh, proizvajalci in uvozniki pa morajo dokazati, da dodatki, ki jih želijo uporabljati, nimajo škodljivih posledic. Pripravili smo tudi seznam eh, tistih dodatkov, za katere predlagamo, da bi jih bilo potrebno prepovedati in tudi tistih dodatkov, ki bi jih morali izključiti iz te prepovedi. Hvala lepa. Naslednji pa dobi besedo Luke Josens, ki prihaja iz Združenja uh, Evropskih organizacij za boj proti raku. Beseda je vaša. Gospod uh, predsednik, uh, spoštovani poslanci, spregovoril bom o nezakoniti trgovini nezakonito trgovino, eh, sem pročeval že od leta 1992 eh, in objavil sem 18 eh, člankov na to temo. To omenjam zaradi tega, ker tobačna industrija daje izjave, ki niso tudi znanstveno utemeljene. Pred 20 leti je industrija dejala, da je problem uh, nezakonite trgovine zanemrljiv zaradi tega, uh, ker gre tukaj v bistvu za problem obdavčevanja. Če je obdavčevanje nizko, potem uh, težav skoraj da ni, če pa je obdavčevanje visoko, potem uh, je nezakonite trgovine visoko. Vendar pa se je izkazalo, da temu ni tako. Italija je namreč imela zelo nizke davke, pa veliko nezakonite trgovine, Danska pa je imela uh, visoke davke in malo nezakonite trgovine. Leta 1997 eh, je tudi ta parlament eh, sprejel mnenje podobno mojemu in leta 2004 je tobačna industrija pra, plačala milijardo 250 tisoč eh, dolarjev in eh, tri eh, kanadska tobačna podjetja so plačala več kot milijardo kanadskih dolarjev. Lahko bi rekli, da je to preteklost in da moramo preteklost prositi za sabo ampak uh, imamo uh, še pritožbo zoper JTI iz eh, leta 2011. Kaj pa je vzrok nezakonite uh, trgovine? Tukaj gre za bolj zapleteno vprašanje za povpraševanje in uh, povpraševanje je povezano tudi z cenami. Tukaj gre za to, tobačna podjetja, ki želijo eh, čim več zaslužiti, gre tudi za kriminalne združbe eh, in eh, za zmožnost nadzora za strani države. In pogosto je bolj pomembna vloga industrije kot pa vloga popraševanja. Decembra je bila objavljena eh, študija in ogledali smo si nezakonito trgovanje v 18. 18 državah in izkazalo se je, da uh, trgovanje ni povezano neposredno eh, z uh, cenami, ampak uh, z mejami držav, tiste države, ki smejijo na Ukrajino, Moldovo in tako naprej. Uh, imajo več težav z nezakonito trgovino z tobakom. Zdaj pa se vrnimo k izjavam industrije. Izjave industrije so sledeče. Dejali so, da naj bi eh, enotna embalaža vodila v povečanje nezakonite trgovine in sicer, eh, ker bi bilo eh, cigarete eh, lažje ponarediti in bi bila, bilo ponarejanje tudi cenejše. Tukaj lahko vidite tudi kampanjo eh, podjetja JTI glede eh, enotnih embalaž vendar pa bodo te eh, enotne embalaže tudi ustrezno zaščitene, obstajali bodo ustrezni varnostni znaki, torej eh, te navedbe ne držijo. Na eh, teh embalažah bodo tudi slikovne oznake, da je kajenje škodljivo. vsak eh, proizvod je lahko ponarediti in to, kar vidite pred seboj, eh, je eh, izjava podjetja Philip Morris in ta izjava pravi, da je vse izdelke lahko ponarediti vse, eh, kar je danes na trgu, lahko ponaredimo. Tudi najbolj zapletene eh, štampilke se da ponarediti v treh tednih. Eh, stroški proizvodnje nezakonitih cigaret so zelo, zelo nizki med 10 in 20 centi. Torej, z enotnimi embalažami bi prihranili cent ali dva. Tukaj spet navajam podjetje Philip Morris, ki pravi, da so stroški eh, proizvodnje zelo nizki. Kaj pa kaže študija vpliva? Študija vpliva je prišla do istih rezultatov na strani 93 ker je zapisano, da industrija pravi, da bo enotna embalaža povečala nezakonito trgovanje, vendar pa ni predstavljenih nobenih prepričljivih dokazov. Eh, potem pa še tukaj študija vpliva iz Združenega kraljestva, ki na strani 20 pravi, da eh, bodo morali, da bodo morali imeti tudi uh, enotne tobačne embalaže, eh, slike eh, oziroma slikovna opozorila eh, in da jih ne bo lahko ponarediti. Poleg tega. Poleg tega pa obstajajo še druge trditve industrije, ki so se izkazale za eh, nepravilne oziroma neutemeljene. Recimo, kot prepoved eh, tobaka z okusom. Nezakonita trgovina je torej nekoliko bolj zapleteno področje, kot se zdi na prvi pogled. Um, protokol o, o, o boju proti nezakoniti trgovini s tobakom je bil sprejet 12. novembra 2012 v Seulu. 13 držav je ta protokol uh, ratificiralo, vendar pa to še ni dovolj. To je mednarodna konvencija, ki uh, zavezuje k enotni k enotni in varni embalaži z eh, jasnimi identifikatorji. In sicer tako na zavojčkih, kakor tudi uh, na uh, večjih uh, embalažah uh, cigaret in tobaka. Potem pa je tukaj še vloga industrije. Uh, In tukaj imamo člen 812, ki pravi, da uh, teh zavez uh, ne more izpolnjevati tobačna industrija, ampak uh, podpisnice. Potem pa še naši komentarji glede sledljivosti in predlogov Evropske unije. Ena izmed glavni, ene izmed glavnih tobačnih podjetij je še zmeraj obtoženo eh, nezakonitega trgovanja. Torej bi bilo nespremljivo eh, sprejeti podatke eh, tobačnih podjetij za določene sledljivosti podatkov. To bi moralo biti v pristojnosti držav članic in eh, pod nadzorom revizorja Evropske unije. Če želimo poskrbeti za sledljivost, potem je potrebno povezati identifikatorje na zavojčkih, na kartonih eh, in tako naprej. V nasprotnem primeru bi bilo potrebno opreti vse eh, embalaže, dokler se ne bi dokopali do zavojčkov, le na ta način bi lahko zbrali nove dokaze. V zaključek naj povem še, da ni nobenega dokaza za izjave industrije, da naj bi enotna embalaža okrepila nezakonito trgovino. E, namreč enotne oziroma puste embalaže bodo še zmeraj imele eh, velika slikovna opozorila in eh, varnostne elemente. Vsako embalažo pa je lahko eh, ponarediti, kot eh, je izjavil predstavnik eh, Philip Morris International. Eh, podatkov za sledljivost pa ne bi smeli zagotavljati tobačna podjetja. Najlepša hvala. Naslednji pa je na vrsti gospod David Hammond iz eh, Univerze Waterloo v Kanadi. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, veseli me, da sem danes tu in eh, veseli me, da ste vključili dokaze glede embalaž v. Eh, svojo direktivo. No, danes smo že slišali zgodico David in Golijo, to meni je med David, vendar to vedno zgolj na ključje. No, slišali smo tudi omembo več sodnih praks glede embalaže v Avstraliji in drugot in najprej, da sem svetoval že več vladam glede tega, tudi Evropske komisije glede embalaže in pakiranja cigaret. No, oglaševanje je ključnega pomena pri uporabi tobaka in glede eh, odnosa do kajenja. In seveda sedaj je prišlo do večjega urejanja oglaševanja, zato uh, je pakiranje toliko bolj pomembno za tobačno industrijo. In zato morajo zavojčki čim prej doseči uh, eh, potencijalne kadilce. Torej, zlasti spodbuja nekašno oglaševanje življenskega sloga. Zakaj govorim o embalaži? Embalaža je zelo pomembna v uh, Evropi je okoli 100 milijonov eh, kadilcev in vsak kadilec vidi mm, svoj zavojček vsak dan, poleg tega pa so zavojčki zelo prepoznavni tudi med nekadilci, poleg tega pa so na vidnih mestih v trgovinah in tako naprej. Naj predstavim tri dokaze na področju embalaž. Prvič bi uh, govoril o enotnem pakiranju. Tako je takšno to videti nimamo loga podjetja, uh, imamo pa opozorila in imamo različna, uh, različna slikovna eh, opozorila. Uh, Poleg tega pa lahko opustimo ime blagovne znamke in različice uh, cigaret. To ni prepovedano. Torej, Avstralija sprejela tako zakonodajo, tudi Nova Zelandija namerava sprejeti. To, tobačna industrija je. Uh, trikrat tožila v Avstraliji in v enem od teh postopkov je eh, vrhovno sodišče zadržalo izvajanje tega zakona. In eh, takrat je bilo rečeno, da ni dovolj dokazov. No, pusta embalaža je šele nekaj časa eh, v uporabi v Avstraliji, zato ni dovolj dokazov, vendar imamo dovolj dokazov, ki kažejo na to, da uh, uh, embalaža vpliva na izbire potrošnikov in dokazi prihaja pa, pa tudi same industrije. Tu govorimo o zupnih dokumentih, ki jih tobačna podjetja razkrivajo v sodnih praksah in v njih se izkaže številni vidiki njihovih tržanskih strategij. In nedvomno je res, da embalaža vpliva na vedenje. Uh, imamo študije, dokazal, študije primerov in recimo, ko smo takšno embalažo uvedli v zruženem kraljestvu, je dejansko prišlo do upada um, kajenja. Torej, poleg tega, uh, s tem se uh, zmanjša neko zavajanje, da so določene znamke eh, manj nevarne od drugih, da imamo neke lahke cvete, ki so manj nevarne od tistih, ki niso lahke, recimo. Poleg tega embalaža lahko poveča privlačnost proizvoda, zlasti pri mladih. In študije kažejo na to, da mlade, eh, ne, mladi ne bodo eh, sprejeli cigarete, če je cigareta ponujena v enotni embalaži, ne pa v embalaži, ki ima eh, torej, jasno znamko. Torej, pusta embalaža bo tudi vplivala na kajenje odraslih. To je zelo verjetno. No, seveda pa bo vpliv verjetno manjši kot pri mladih. Torej, mislim, da dolgočno gledano bo pusta embalaža vplivala na to, da bodo mladi manj začenjali eh, kaditi. Seveda pa je že majhen vpliv lahko zelo pomemben. Imamo 100 milijonov kadilcev v EU in če bomo spremenili eh, vedenje le enega odstotka, je to uh, ogromno kadilcev manj. Kar zadeva pušto embalaže, naj povemo, da je Avstralija tudi omejila velikost škatlic uh, in ni prepovedala tankih cigaret, kot se to tu predlaga. Uh, ne vem, če veste, da so tanke uh, cigarete. Eh, eden tistih delov, ki, na, ki ima največji porast, največji povečanje tržnega deleža. Tobačna industrija uh, je gotovila, da ljudje menijo, da so takšne etikete eh, bolj zdrave, da je v njih manj katrana. In tobačna industrija spodbuje idejo, da s kajenjem ohranjamo vidkost ali izgubljamo težo. Tudi to je povezano s tem. Uh, Um, nedavno smo tudi videli študijo iz ZDA, ki je pokazala, da deklice in dečki kadijo deloma tudi zato, da bi nadzirali svojo težo in tanki se gete spodbuja to mišljenje. In kot smo slišali, večina kajenja se začne v mladosti. Poleg tega dokument industrije kaže na to, da um, so ciljna publika tobačne industrije zlasti deklice. Eh, ta ciljna publika Filipa Morisa so deklice med 15 in 17 letom starosti. Eh, še ena posledica takšnega pakiranja slim cigaret je to, da so opozorila manjša. Torej, vidite, kakšna je embalaža na manjši škatlici kot na uh, večji. Torej, tudi slikovno opozorilo je manjše. Uh, in izkazalo se je, da na potrošnike manjše opozorilo manj vpliva kot običajno opozorilo. Potem še nekaj glede opozoril glede zdravja. Vlada, tako kot industrija, uporablja embalaž za to, da komunicira z javnostjo. In imamo več kot 100 študij na to temo. In te študije so vključevale številne metode z, z tisoči udeležencev. In prej smo slišali več študij in več eh, primerov sodne prakse. Imamo tudi, poznam številne primere sodne prakse in dejstvo je, da več kot 50 držav ima slikovno gradivo, Eh, tobačna industrija je v številnih primerjih tožila in v nobenem primeru sodišča niso prepovedala to vrstnih opozoril. In mislim, da ni prav reči, da nimamo znanstvenih dokazov in sodne prakse na tem področju. In kaj pravijo znanstveni dokazi? velike slike uh, eh, pripeljajo kadilce od tega, da razmišljajo o tem, da bi prenehali s kajenjem. In primarna funkcija ni, za, ni to, da kadilci prenehajo kaditi, temveč je primarna funkcija to, da mladi ne začnejo kaditi. In dokazi kažejo, da 60 odstotkov nekadilcev v Združenem kraljestvu se spomnejo iz preteklosti specifičnih sporočil. In tisti, ki niso nikoli kadili, pravijo, da se hrano te uh, slike pripravile k temu. In kaj bi še dodal? torej imamo objavljene znanstvene dokaze, ki pravijo, da velike slikovne podobe dejansko vplivajo na vedenje potrošnikov. Prihajam iz Kanade in naj vam povem, da je pri nas prišlo do velikega pada kajenja, potem ko smo uvedli slikovno pozorila. Tisto leto, ko smo uvedli prepoved slikovnih, uh, ko smo uvedli slikovno pozorila, je prišlo do največjega pada kajenja, kadarkoli potem kar zadeva mednarodne standarde. V več kot 50 državah imamo takšna opozorila. Številne eh, države članice EU tega še niso uvedle, medtem ko po drugi strani pa recimo kukajo to, ki so. Tu imate nekaj primerov eh, takšnih slikovnih opozoril. V Evropski uniji imamo opozorile na eni strani, v drugih državah pa pogosto imamo na obeh stranih opozorile, zato so opozorile čim bolj prepoznavna. In tu gre pravzaprav neke, vrsto, neke vrste oglaševalsko kampanjo. V EU nekatere države osvežujejo opozorilo, nekaterih pa so stare več kot deset let. Še nekaj glede osebine. Sporočila morajo biti sicer velika, vendar mora biti vredostojna in mora upraviti dejanske ljudi. In poleg šokantnih informacij je potrebno navesti informacije, kako pomagati tistim, ki želijo prenehati s kajanjem. Za konec naj povem naslednje. Mislim, da je jasen, kakšen je učinek tovrstnih empakiranj. Torej, mislim, da je zavojček na levi primeren za nekakšen, nekakšen proizvod, ki ubije toliko ljudi vsak dan. Ne pa tisti na desni. Torej, zavojček na desni spodbuja kajenje, ne pa da bi ljudi odganjalo od tega. In mislim, da eh, nam to kažeta tako zdrav razum, kot tudi znanstveni dokaz na to temo. Hvala lepa. Rednerin ist Dr. Jane King. Naslednja govornica je dr. Eh, Jane eh, King, direktorica eh, Tobacco Controla. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim o mešavanju tobačne industrije v politiko nadzora nad tobakom in kaj moramo storiti glede tega. Na kratko, raziskave kažejo na rezultate kajenja. Mi uh, raziskujemo preprečevanje raka in moramo se ukvarjati s tobakom, kajti tobak povzroča eno četrtino smrti zaradi raka. Mi kot raziskovalno, eh, eh, kot raziskovalno centr moramo seveda podkrepiti vse svoje argumente z dokazi da ne, ne bo kdo dejal, da nimamo dokaza za to, kar govorimo. Naj povem, zakaj se moramo boriti proti tobačni industriji, kaj je tobačna industrija naredila, da je preprečila izverno direktivo o tobaku in kaj določa člen 5.3 in kako moramo iti naprej, da bomo dosegli svoje zaveze glede na okvirno konvencijo nad ravno tobakom. Torej, zakaj se moramo boriti proti tobačni industriji? Slišali smo, je, kakšen je smrtni davek zaradi tobaka. Nismo nič slišali o tem, kako je tobačna industrija skušala preprečiti zakonodajo, ki bi zaščitila zdravje eh, državljanov. Veliko dokazov je, da tobačna industrija je izkljuljala znanstvene dokaze, skušala je preprečiti raziskovanje in skušala je vplivati na uh, raziskave in je celo plačevala znanstvenike v ta namen. In mislim, da ni povsem jasno vedno, kaj počnejo. Že desetletja lažejo o škodljivih učinkih kajenja, potem uporabljajo aditive za to, da bi povečali um, zasvojljivost tobakom in privlačnost kajenja. Poleg tega skušajo privabiti otroke in revne kajenju. Imamo ogromno, ogromno dokazov glede tega in vam bomo dali na voljo dokaze, če boste želeli. Torej, ne gre za običajen potrošniški eh, izdelek, ubije polovico dolgoročnih eh, uporabnikov tega proizvoda. Torej, dokazi kaže, da tobačna industrija se eh, res trudi eh, preprečevati ukrepe, da bi zaščitili državljane zlasti otroke. Tu ne gre za uh, Eh, izbiro odrasli, gre za odvisnost, ki se začne v otroštvu v Združenem kraljestvu. Večina um, eh, mladi začne eh, kaditi, ko so torej mladoletni, mi si tega ne želimo, ne želimo si več, tega želimo to preprečiti. Kako tobačna industrija skuša preprečiti uh, naše delovanje in kako skuša preprečiti direktivo o boju proti tobaku? Torej, imamo številne dokumente tobačne industrije. Univerza v Bafu je proučila eh, dokumentacijo iz sodne prakse v ZDA in je torej ugotovila, kakšna je situacija. In tri glavne argumente so uporabili proti direktivi, da gre, zun, da gre za nekaj, kar je zunaj pristojnosti EU, da gre proti obstoječim trgovinskim sporozumom in da škodljivo vpliva na gospodarstvo. So nam ti argumenti znani? Da, zato ker jih vedno znova slišimo. In domačna industrija uporablja argumente, da to, kar pravimo, ni res, kaj ti. Dejstvo je, da imajo sredstva za drage tožbe in tako naprej. Vendar njihovi argumenti niso prepečili, da smo vendarle uh, pripravili predlog direktive o tobačnih izdelkih. Če gremo naprej na člen 5.3 uh, eh, okvirne konvencije o nadzoru nad tobakom, ki želi uh, zaščititi državljane pred tobakom, je jasno, da Svetovna zdravstvena organizacija in številne države, ki so ratificirali to konvencijo, kaže na to, da ne moramo tobačne industrije obravnavati kot običajnega deležnika. In člen 5.3 okvirne uh, konvencije pravi, da je absolutno na skriže interesa med tobačno industrijo in javnim zdravjem. In tobačna industrija je uporabila številne načine, da bi preprečila boj proti tobaku. To je vse zelo dobro evidentirano torej vlada bi morala, vlade morale zagotoviti, da ne, do tega ne prihaja. In smernice govorijo o tem, da deležniki morajo stopiti v, v stik s tobačnim industrijo, le ker to je nujno potrebno za to, da lahko uspešno regulirajo tobačno industrijo in tobačne proizvode. Torej, smernice so jasne. In ko pride do stika s tobačno industrijo, potem morajo zagotoviti transparentnost teh stikov in tisti, ki morajo biti uh, javni in potrebujemo zapisnike takšnih stikov. In stranke morajo sprejeti uh, poslovnik glede vedenja v tovršnih stikih s tobačno industrijo. Torej, Evropske institucije se morajo držati teh visokih mednarodnih sporozumov, kajti drugi gledajo, kaj počnemo in kakšne so najboljše prakse in mednarodni standardi vemo, da obstajajo ukrepi, ki sta jih parlament in komisija uvedla, vendar ti ukrepi niso dovolj za izvajanje obveznosti šli na pet tri okvirne konvencije. In sprejeti so bili pred FCTC-em, torej okvirno konvencijo. Torej potrebujemo poseben kodeks ravnanja za stike s tobačno industrijo. Moramo zagotoviti, da obstajajo pravila za uradnike komisije, tako da ne bodo Mm, torej PR-ovci skrbeli zgolj za uh, uh, interese tobačne industrije. Predstavniki tobačne industrije ne smejo biti vključeni v svetovalne skupine ali svetovalne odbore. Poleg tega moramo zagotoviti, da imamo razkrite podatke glede lobistov. To mora biti obvezoče za vse lobiste. Moramo zagotoviti, da so vsi sestanki med Uradniki in poslanci za tobačno industrijo so objavljeni na internetu. To nekateri že počnejo, recimo pri zelenih je že tako, eh, zeleni imajo registr za ta namen. Poslanci morajo zagotoviti, da v državah članicah tudi izvajamo svoje obveznosti v, eh, čl, iz člena 5.3. Torej, eh, recimo, ko gre za takšne stike z vlado. Sestanki morajo biti objavljeni, zato da se zagotovi transparentnost. Torej, menimo, da tobačna industrija lahko poda svoje prispevke v pisni obliki, lahko se izrazijo, lahko pa imajo tudi osebne stike, vendar se morajo držati pravili iz okvirne konvencije. Vendar le, ko je to torej nujno, Če evropske ustanove sprejmejo jasne smernice, ki bodo skladne z našimi obveznostmi iz okvirne konvencije, bomo s tem poslali sporočilo svetu, da je za Evropsko unijo zdravje državljanov bolj pomembno kot, kot pa dobiček industrije, ki ne razmišlja o zdravju ljudi. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo k razpravi s kolegicami in kolegi. Najprej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 сякаш индустрията има по-добри предложения как да бъдат ограничени, ограничени съответно въздействието. No? No? Einige Übersetzung fehlt uns. Sega, es, war nicht an, es war nicht angesagt, dass wir Bulgarisch nicht zur Verfügung haben. Insofern torej, ni bilo rečeno, da Bulgarščine nimamo, torej to bi bilo treba še enkrat preveriti, da bo kolegica lahko govorila bulgarsko. Repeat from the beginning. Okay, I'll start. Ja, bitte noch einmal no? von vorne. Okay. Wir halten die Zeit. I'll start from, from the beginning. Začela. Še enkrat. Prvo благодарих на експертите, които изложиха своите становища, защото... Torej. Hvala lepa strokovnjakom, da so predstavili svoje stališča. To, kar smo sedaj ugotovili, je naslednje. Torej, potreben je svežen ukrepov, ta pa morda ne bo dovolj učinkovit. Očitno ima gospodarstvo boljše zamisli. Tako je treba urediti stvari. Obstajajo dokazi, da tobak ubija. Evropski državljani trpijo zaradi tega, pa ne samo evropski državljani. Lahko povem naslednje. Eh, mačistični kavboj z Marbora je veliko kadil in po 20 letih je bil mrtev. Leta 2002 je Philip Morris namreč ugotovil, da je umrl zaradi kajenja in potrebno je bilo vračilo 200, in plačilo 280 tisoč dolarjev. Morda bi pač v krizi morali več kaditi in na ta način bi eh, varčevali pri zdravstvenih stroških. No, potem, ko sem vse to poslušala, sem se spomnila svežnja ukrepov, ki bo morda gospodarstvu všeč. Naprimer, Eh, zdravstvene prispevke je mogoče plačevati tistim, ki umrejo zaradi konzuma tobaka. Možno je mogoče namensko zvišati nezakonito trgovino, stroške za to pa bo nosilo gospodarstvo. Na ta način tudi ne bi prihajalo do ponarejanja cigaret. Potem pa nič eh, opozoril. na vsaki cigareti bi morali imeti tako sliko in ne na zavojčkih. Eh, lobiste in oglaševalce mora seveda plačati industrija in potem pa naprej tiste, ki postanejo zaradi tega brezposelnost brezposelni, morajo biti deležni eh, ukrepov za prekvalifikacijo, te mora financirati gospodarstvo. Potem proizvodni stroški tobačnih izdelkov. Te bi morala plačati industrija, če pač se izdelovalci preusmerijo. Hvala lepa. Uh, eh, naj povem, da podpiram eh, predlog, prosim pa seveda za pravičen postopek. Eh, slišali smo tudi aplauz, dosti krat eh, se reče, da poslušalci naj ne bi ploskali, tega se moramo tudi držati. Imam pa dvoje vprašanj za strokovnjake, najprej v zvezi s pasivnim kajenjem. Industrija dvomi, da so podatki o pasivnem kajenju tako pravilni, da dejansko lahko govorimo o toliko smrtnih primerjih, kot to pač pravi eh, Svetovna trgovin, eh, zdravstvena organizacija. Jaz sem kot zdravnik sodeloval tudi eh, o eh, nenadni eh, smrti dojenčkov. In kako pa je pri drugih pravzaprav eh, zdravstvenih učinkih? Ali imamo tu kakšne zanesljive podatke? in mislim, da moramo bolj preučevati tudi pasivno kajenje. Eh, 90 odstotkov vseh opozoril se nanaša na eh, zdravje kadilcev, eh, pozabljamo pa na zdravje otrok, ki vdihavajo dim. Se pravi, slike in uh, besedila naj bi prikazovala tudi nevarnosti za otroke, ki pasivno kadijo. To vidimo tudi v drugih državah in to bi morali mi tudi povzeti. Potem pa elektronske cigarete. Naj o tem še nekaj povem. Nihče ne trdi, da so elektronske cigarete dobre za zdravje. Sem pa dobil dopise od številnih ljudi, ki so pač uh, s takimi cigaretami se uspeli odvaditi kajenja in pri heroinu ima pač eh, Evropska unija eh, politiko zmanjševanja škode. Tu recimo eh, delijo eh, brizgavke in podobno. Zakaj ne bi pri elektronskih cigaretah nekaj podobnega storili? Gospa Somar, no, isto vprašanje v zvezi z elektronsko cigareto sem tudi jaz hotela zastaviti. E, imam pa še dodatno vprašanje. Prva govornica, gospa Pečke Langer, je vedno govorila o strupu tobaku in potem o drugih strupih, ki so v e, tobaku. To je tudi vprašanje gostov iz e, Kanade. Zakaj potem sploh še imamo tobačne izdelke? zakaj v Kanadi niso načeloma prepovedali tobačne izdelke. To bi bila pravzaprav posledica vsega tega, kar slišimo. Tobak ni v redu, sploh ne bi smel biti na trgu, ker je tako strupen. Je pa na trgu. In celo v državah, kjer imajo najstrožje oznake tobačnih eh, izdelkov samih niso prepovedali. Ali lahko nekaj več poveste tudi o tem? Mislim, da bi morali razmisliti tudi o tem. Potem pa imam tudi vprašanje. Mislim, da za drugega govornika, ki je dejal, embalaža vpliva na obnašanje potrošnikov v zvezi s tem, da je dovolj študij bi lahko dobili seznam teh študij. Eh, veliko se govori o tem, da obstajajo študije, raziskave in tako naprej, kdo je kaj rekel, vendar jaz bi dejansko rada vedela, kje je kaj zapisano. In najljubše mi bi bilo, če bi mi poslali pač seznam teh študij. O tem ploskanju v ozadju sem se eh, tudi jaz eh, jezila. Eh, Torej, dejansko ploskanje ni dovoljeno. Je vedno vprašanje, kdo ploska. Jaz sem za odprtost. Ne zdi se mi pa v redu. Gospa Somer, to načeloma ni dovoljeno in gospod Lize me je opozoril na to in tako bomo potem tudi ravnali. Dobro. Potem pa dobi kol besedo kolega Humucarkos za minuto in pol. Sicer nam ne bo zneslo. Dva komentarja. Hvala za te predstavitve. Torej, splošna osnova za poročilo, o katerem se pogovarjamo, je to, da bomo izboljšali uh, javno zdravje. Vse ukrepe v predlogu direktive bomo uh, torej uvedli za s tem namenom. Kaj pa notranji trg? Ali, ali bo notranji trg bolje deloval? Nekateri pravijo, da bo, vendar nekatere družbe niso skladne s tem strateškim ciljem. Tukaj gre za nekašno mešanico med javnim zdravjem po eni strani in varstvom delovanja notranjega trga na drugi strani. Parlament mora imeti neko zmerno stališče glede vsega, ne pa fanatično stališče. In drugič, predlog direktive pravi oziroma izpušča določene določbe, recimo vprašanje arom, arom potem proizvodi, ki niso cigarete. Torej, to so odločene izjeme, ki so vključene v predlog. Zakaj? Ker se uporaba povezuje z določeno kategorijo potrošnikov, ki niso mladi ljudje. Zato torej omogočamo to vrstne izjeme. Prosil bi kolege, naj se vprašajo, ali mladi res kadijo tanke, cigarete. Ali ste kakšnega videli in kakšni študij podpira to teorijo? Um, Mislim, da si vsi želimo, da je prišlo do zmanjšanja kajenja. Kajenje je slabo za vaše zdravje. Sama sem uh, nekdanja kadilka in naj povem, da res ni uh, lahko opustiti uh, kajenja. Torej, takšne so moje izkušnje. Današnja razprava mi pušča dve vprašanji. Ne želim si ukrepov, ki bi imeli neželene učinke. Želim si, da bi speli prave ukrepe. In nisem prepričana glede e-cigaret. Morda bi lahko govornike vprašali, glede recimo kanske izkušnje z e-cigaretami, ali so, ali so dejansko koristne za to, da pomagamo ljudem, da opustijo kajene. Če torej tako potem seveda ne bi želela izključiti teh uh, cigaret, glede tega res pač še ne vem dovolj. In drugič, kaj zadeva embalažo? In glede učinka na ponarejanje. To je to, kar me zanima z embalažo torej, eh, Slednje se tem, da je vsem oglaševati in da embalaža se biti privlačna za mlade, vendar, če je embalaža potrebna za to, da damo na njo pozorila, vendar moramo imeti tudi dovolj prostora za to, da, da imamo gor varnostne ukrepe za to, da ne pride do uh, eh, ponarejene cigete, kajti ponarejene cigete so manj še bolj škodljive kot običajne. Uh, eine Frage stellen. Hvala lepa. Sedaj pa samo še na kratko po eno vprašanje, kajti sicer eh, strokovnjaki ne bodo mogli odgovarjati na naše vprašanja. Chris Davis, potem pa Sofia Konil in Karl-Heinz Froldens. Lek se je iz zgodovine. Pred desetimi leti ste sprejeli to direktivo in takrat niste predlagali slikovnih opozoril. To je bil predlog parlamenta. Sam sem to predlagal v predlogu spremembe, ki ste ga na to zavrnili torej parlament je to zavrnil in sedaj pa se to vrača in pravite, da države članice lahko vključijo to pozorilo. Torej, komisija je bila eh, proti to vrstno upozorilo, vendar na koncu smo se dogovorili v spravnem postopku, da države članice lahko sprejmejo takšne ukrepe. In potem smo imeli uh, tiskovno kom, konferenco, na kateri je komisar dejal, da podpira ta predlog, čeprav je prej proti, no kakorkoli že. Vprašanje je glede dokazov. Sam sem predlagal to vrstno opozorila, zato si. Uh, želim dokaze, da to dejansko je očinkovito in da mlade odvrača tega, da bi začeli kaditi. Slišali pa smo od industrije, da ni nobenih dokazov za to, da dejansko imajo pozila kakšno, kakšno pliv. No, drugi pravijo, da obstajajo dokazi. Ali lahko se da razjasnimo ta različna stališča? Hvala lepa, eh, Kris. Sedaj pa. Gospa Okuni, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Sama bi rekla, da se mi zdi pomembno, da Evropska unija glede to vrstnega eh, predloga je koražna. Zakaj? Mi vsi vemo, in to ste večkrat dejali, to smo večkrat danes slišali, 700 milijonov mrtvih na leto. Torej, potem so tu še žrtve zaradi pasivnega kajenja. Skratka, to so številke, ki jih ima pred sabo in ki jih moramo poštevati. Menim, da Evropa, Evropska unija bi s pogumnim besedilom pridobila na svoje autoriteti, zato moramo biti pogumni, zato bi si želela, da delamo na te, zato da otroci. Uh, ne bodo menili, da je kajenje primerno. Saj imam štiri otroke, dva kadita in potem, ko vidim pred šolo vse te otroke, ki kadijo, um, mislim, da. Um, Mm, da to, kar je zaenkrat na škatlicah za cigarete, ni dovolj. Mislim, da bi bilo ključnega pomena za to, da preprečimo, da mladi začnejo kaditi, bi bilo torej to, da bi dejansko povečali svarila na zavojčkih za cigarete. Poleg tega moramo tudi razmišljati o nikotinskih obližjih, ki odraslim kladivcem, kot sem bila sama, pomaga, da preneha s kajenjem. Lorenz, izvolite. Da, informiranje pri vprašanju tobaka je seveda zelo pomembno in zato imam tudi vprašanje za predstavnika tobačne industrije. Vaš pomembni argument je bil nezakonita poraba, tihotapljenje in tako naprej. Sedaj sem pa bral zelo seriozne študije, ki pravijo, da 50 odstotkov nezakonitih eh, cigaret eh, prihaja iz eh, vaše proizvodnje in sicer iz neutralnega Sankt Petersburga in potem pač iz legalnega sektorja preidejo v nezakoniti sektor. Morda bi to razložil žite, če se nezakonite cigarete legalno proizvajajo pri vas, potem je to dejansko udarec v obraz za vsakega eh, politika, ki se ukvarja zdravstvom. Hvala, sedaj pa Karl Schlüter. Moje vprašanje je za Davida Hemonda. Eh, Pravite, da ste bili svetovalec vlad. Torej, tobačna industrija eh, pravi, da gre za kršitev blagovnih znamk, če se uporabljajo enotne um, neutralne embalaže. E, torej, kakšen bi bil vaš nasvet za to, da premagamo ta problem? Hvala. E, torej, direktno vprašanje za predstavnika tobačne industrije. Zaradi tega najprej njemu dam besedo in potem pa po vrsti naprej. Hvala lepa. To je bilo vprašanje gospoda Florenca. Lahko sem glede tega zelo kratek. Tihotapstvo nas boli imamo dogovor, oziroma članice CECCM imajo pač eh, sporazum z Evropsko komisijo in v skladu s tem sporazumom, če proizvodi, eh, ki se prvotno proizvajajo v Rusiji, za, eh, sežejo v Evropski uniji, moramo mi plačati kazni in sicer petkratne trošarine moramo plačati. To pomeni, da imamo pravzaprav tu kar dobro spodbudo za to, da preprečimo eh, take dogodke. Potem pa imamo seveda komercialne interese, se pravi, eh, vsaka prodaja eh, tiho tapljenih cigaret ne gre v naš žep. To je to. Potem pa kar po vrsti, gospa King, dve, v dveh minutah, če se da. Da, več točke bi eh, rada omenila. Morda se hoče moji kolegi tega tudi dotakniti. Gospod Lize je govoril o pasivnem kajenju. To je seveda področje, ker je industrija poskušala uničiti dokaze in eh, preprečiti eh, ukrepe vlad. Mi pa imamo seveda eh, ustrezne zakone v državah za območja brez dima in imamo tudi druge primere, kako preprečujejo pasivno kajenje otrok, naprimer, eh, to želijo tudi z prepovedjo kajenja v avtomobilih in podobno. Vendar tu ne gre eh, za osebino eh, tobačne direktive, vendar to vprašanje si moramo zelo natančno gledati. No, potem o e-cigaretah. Ljudje pač pravijo, da so jim te cigarete pomagale zmanjšati konsum ali pa nehati s kajenjem mi želimo, da bi pač eh, to uredili znotraj farmacijske zakonodaje. Torej, v Združenem kraljestvu je naš cilj seveda zmanjševanje škode, mi imamo v zvezi s tem eh, tudi posvetovanja in mi želimo zagotoviti, da ljudje, ki potrebujejo te elektronske cigarete, da jih dobijo, tega pa ne tržimo mladim. Ne vem, ali so elektronske cigarete veliko vprašanje, vendar mislim, da te ne smejo spadati znotraj eh, tobačne direktive in okvirna konvencija eh, Svetovne zdravstvene organizacije zahteva tudi več raziskav na tem področju. Potem pa tanke cigarete, nekateri pravijo, ali obstajajo dokazi. Da, da in da. Mi imamo zelo dobre dokaze o mladih eh, po Združenem kraljestvu, o mladih tekletih, ki pravijo, da so te zavojčki eh, privlačni izgledajo pač kot parfumček, šminka, e, imajo pač tudi še rožice na cigaretah. To je proizvod namenjen mladim dekletom in želimo, da pač izginejo popolnoma. In potem še zadnja stvar, ki jo želim povedati. Nekdo je omenil ponarejene cigarete, ki naj bi bile bolj škodljive od pravih. Torej prave cigarete imajo do 70 eh, kancerogenih eh, sestavin, eh, se pravi, ubijajo ljudi, ki jih dolgoročno uporabljajo v ponarejenih cigaretah. Sestavine verjetno ne bodo čistnič hitreje ubile kot navadne prave cigarete. Toliko. Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na številne komentarje. Glede pasivnega kajenja in opozoril eh, na tem področju je nekaj o zaveščanja javnosti, ki pa še ni dovolj informirana. Torej, obstaja seveda kar nekaj bolezni in sicer eh, več deset eh, bolezni, ki pač tu pridejo poštev in treba je dejansko imeti opozorila o pasivnem kajenju. Potem pa tanke, cigarete, kako vemo, da je, kako so tu pomembni ukrepi. Eh, torej, industrija nam je povedala, da je če dalje več prodaje tankih eh, cigaret. E cigarete v Kanadu, Kanadi mi imamo zelo čuden sistem. Elektronske cigarete z nikotinom so prepovedane. Eh, elektronske eh, cigarete sejcer prodajamo. Bol, vse bolj so priljubljene, ne vsebujejo pa nikotina. Eh, torej, tu je naša uredba v začetni fazi. Potem pa eh, embalaže, ponarejanje. Tobačna industrija je, kolikor jaz vem, uporabljala isti argument za to, da prepreči zdravstvena opozorila, slikovna opozorila. Menili so, da bodo pač slikovna opozorila povečala eh, eh tihotapljenje in ponarejanje tega Eh, dokaza za to še nisem videl. Potem ste mi zastavili vprašanje, ali obstaja pravzaprav seznam teh študij o, eh, o embalažah. Da, obstaja z veseljem, vam bo to eh, posredoval vsakomur, ki je tu v tem prostoru. Mislim, da ste izpostavili zelo pomembno vprašanje. Dokazi, o katerih govorimo, morajo biti javni, verodostojni in znanstvena eh, skupnost jih mora pravzaprav tudi. Eh, preveriti in z veseljem vam bom to posredoval. Potem pa očitno imava uh, različno mnenje jaz in predstavnik CECCM. Uh, eh, o učinkovitosti teh opozoril. Torej, eh, vse, kar, eh, o čemer sem govoril, so opravili neodvisni eh, znanstveniki, to so preučili njihovi stanovski kolegi, to je bilo objavljeno v zdravstvenih revijah in glede tobačne industrije pa tega ne moremo trditi. Eh, eh, rad bi se osredotočil na eh, tri vprašanja, najprej ponarejanje. To je vprašanje torej ponarejanja tobačnih izdelkov. V tem predlogu je predviden varnostni znak, neka, nek varnostni element. Tu priporočam seveda nevidne varnostne elemente. Na ta način se da otežkočiti ponarejanje. Drugič. Glede učinkovitosti zdravstvenih opozoril bi rad eh, dodal še nekaj o Belgiji. Belgija je bila prva država, ki je uvedla eh, slikovna svarila v letu 2007 imamo podatke eh, študije, ki je obsega 10 tisoč oseb eh, v letu 79. 97 eh, smo imeli prevalenco 30 odstotkov, 2004 28 odstotkov in prevalentnost se je zmanjševala na 25 odstotkov v letu 2008. Se pravi, Eh, v štirih letih eh, zmanjšanje za štiri odstotke in eh, minus deset odstotkov kadilcev. To pomeni, da belgijski podatki kažejo na učinkovitost. Potem pa še zadnji komentar o GTI-ju in sodelovanju pri tiho tapljanju. Tu imamo nek dokument, kjer piše, da GTI-ju Eh, ni zagotovil nične tolerance pri tihotapljenju in večkrat je kršil svoje obveznosti iz sporazuma s komisijo iz leta 2007. Konec citata. In potem pa še eh, eh gospa Martina Pečke-Langer. Dve minuti. No, ker sta pač vprašanje zastavila dva nemška poslanca bom tudi odgovorila v Nemščini. Dr. Lise in eh, dr. Sommer, eh, torej gospod Lise je spraševal po pasivnem kajenju in lahko vas pomerim, veliko podatkov imamo dovolj, eh, podatkov imamo na evropske in mednarodni ravni, ki jasno opisujejo nevarnost pasivnega kajenja in tu imamo dejansko tehne podatke, z veseljem vam jih dam na voljo. Tudi mi smo v zvezi s tem pač eh, objavili proročilo. Drugo vprašanje se je na, na, nanašalo na elektronsko cigareto. <coughs> Oba sta spraševala potem eh, v eh, nemškem zdravniškem biltenu smo objavili člen in smo rekli, da je to nebulozni proizvod. Nebulozen zaradi tega, ker pač povzroča meglo in izpušča meglo in nebulozno, tudi zaradi tega, ker mi potrošniki sploh ne vemo, kaj je v teh eh, proizvodih. In to je pravzaprav naš eh, problem. Eh, to ni eh, dozorel proizvode za potrošnike, nimamo nobenih kakovostnih eh, standardov za to aplikacijo, imamo celo vrsto oblik eh, aplikacije, imamo tudi mm, na stotine različnih eh, eh stekleničk za ponovno polnjenje eh, teh eh, e-cigaret večina vsebuje nikotin v neodgovorno visokih koncentracijah. In potem si predstavljate eh, svoboden potrošniški trg, kjer vsak po svoje meša svoje nikotinske stekleničke, potem pa to stoji v kuhinji in nekdo stopi v kuhinjo, vzame nikotin in to da še v hrano. Z nikotinom lahko ubijate se pravi celotne oblike aplikacije so uh, nevarne. Se pravi, proizvod je sam nevaren. Kar pa zadeva zdravstvene učinke, eh, se pravi, imamo uh, dražitve dihalnih poti uh, in podobno, imamo zastrupitve zaradi nikotina in sicer takrat, kadar potrošniki vzamejo preveč oziroma premočno vlečejo eh, pri teh eh, e-cigaretah, nimajo nadzora nad tem, koliko eh, pokadijo in potem pa dejansko prihaja do zastrupitve z nikotino. Toliko. Najlepša hvala, kajti sicer bomo ostali brez tolmačenja in za konec želim dati besedo še Lindy McEwen, naši poročevalki, za zaključno izjavo ne bom dodala veliko, zaradi tega, ker smo imeli res eh, poln popovdan različnih prispevkov. Zahvaljujem se vsem eh, predstavnikom, ki so prišli danes eh, sem. Natančno sem beležila to, kar ste rekli. Veliko vprašanj se je porodilo iz tega. Se pravi, gre za dokaze, na katere čakajo poslanci v naslednjih tednih. Veliko je bilo rečeno o okvirni konvenciji. Jaz kot poročevalka bom se stala s predstavniki industrije in eh, datumi bodo eh, na voljo vam sem objavljeno bo, kdaj so ta srečanja, torej eh, to bo v parlamentu in zvedeli boste kdaj. Torej, seveda bomo upoštevali tudi vaše skrbi v skladu s konvencijo. Seveda sem bila tudi pozorna na to, kar so rekli kolegi in mislim, da so kolegi tu imeli odgovoren prestop. Vsi kolegi in kolegice tu v parlamentu želimo pravzaprav dobiti zakon, ki bo izboljšal javno zdravje in preprečil kajenje med mladimi. Veselim se torej sodelovanja z vami in prepričana sem, da bomo imeli pred seboj produktiven čas. E, torej, tu imamo pač čas za poln e, parlamentarni postopek, zato da pač dobimo ta zakon. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vsem razpravljavcem, vsem strokovnjakom, ki so danes prišli in ki so nam omogočili eh, eh, razpravo, poslušali naša vprašanja, dajali odgovore. To je bilo zelo koristno, zelo smiselno za nas. In pred nami je naslednja naloga. Eh, to zakonodajo moramo seveda spraviti skozi parlament, eh, eh, svoje delo mora opraviti tudi svet. Slišali smo jasno izjavo od irskega ministra, najpoznaje do evropskih volitev želimo pač zaključiti to zakonodajo, želimo postaviti nov menik v zdravstveni politiki Evropske unije in ta menik je potreben. In tu so potrebna stroga pravila za to, da bo čim manj ljudi začelo ali ponovno začelo s kajenjem. To je naša naloga in eh, mi imamo tudi poročevalko, ki zna poslušati in ki bo pač eh, tudi ustrezno pripravila eh, naše delo. Torej, hvala lepa, prijetno pot domov in prijeten večer vam želi. In jutri nadaljujemo ob 9.30. Ob 9.30 bomo glasovali. Hvala lepa.